So, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Foreign Affairs. Lep pozdrav, gospe in gospodje, dobrodošli v odboru za zunanje zadeve. Se upravičujem za desetminutni odmor oziroma zamudo, ampak povabi, eh, pozdraviti sem moral našega izraelskega gosta, predsednika Kneseta, ki bo z nami ob štirih. Prva točka na dnevnem redu, sprejem dnevnega reda. Če imate kakšen komentar, ga bomo poštevali, ampak očitno jih ni, tako da je dnevni red sprejet. Druga točka, sporočil kot predsedujoči nimam, tako da se lahko lotimo kar tretje točke, sprejetje zapisnikov seje 28. junija. Če do konca tega sestanka ne bo komentarjev, potem bo zapisnik sprejet. Sedaj pa četrta točka, pregled poteka pogajanj o institucionalnem okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Švico. Z nami sta dva gosta pozdravljam gospoda Roberta Balcaretja, ki je državni sekretar in direktor za Evropske zadeve Švicarskega zvezdnega urada za zonanje zadeve. Dobrodošli. In pa naš stalni gost tukaj v odboru za zonanje zadeve, Kristjan Lefler iz SSD. Kot vsi vemo, je namestnik generalnega sekretarja Evropske službe za zonanje delovanje. Nekaj kratkih komentarjev z moje strani. Po štirih eh, letih pogajanje, institucionalni okvirni sporozum med Evropsko unijo in Švico blizu kompromisa. Juncker je obiskal Švico novembra, takrat je bil narejen korak naprej, naslednje srečanje bo tukaj v Bruslju in eh, na tehnični ravni bodo pogajanja k malu, vsaj upamo, tudi končana. Na to mora Švica še potrditi ta sporazum najprej na strankarski ravni v nacionalni skupščini, na to pa tudi prek referenduma strani ljudi. Najprej bom besedo predal Kristjanu Leflerju, na to pa še vam, gospod Palcareti. Prosim, vaju, da se omita na 8 do 10 minut, na to pa bomo besedo prepoda, predali še kolegom za razpravo. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala za to priložnost. Na zadnje sem ta odbor obiskal pred letom in pol. Takrat eh, je bil z mano Jacques de Valville, eh, glavni pogajalec takrat. In takrat smo za sabo pustili težko obdobje po razpravah o ljudski pobudi o eh, množičnih imigracijah. E, to je bil menik, odnosi so se od takrat naprej izboljšali, ampak še vedno nismo pri našem cilju, kar se tiče stanja na terenu, glede ekonomskih, socialnih in drugih vezi. Težko rečem, da je okvir za bodoče odnose že pripravljen na prihodnost smo blizu dogovora, ampak eh, časa ni več veliko. Naj vas na kratko spomnim na pomen teh odnosov med Švico in Evropsko unijo za obe strani. Švica je tretji največji trgovinski eh, partner, drugi, če si pogledamo eh, storitve. Evropska unija ima presežek pri trgovini 40 odstotkov FTI-ja uh, eh, v Švico prihaja iz EU in polovico iz Švice v EU. 5,5 odstotka švicarskega prebivalstva živi v Evropske uniji, uniji. 320 tisoč eh, državljanov Evropske unije pa vsak dan prečka mejo in dela v Švici. To so rezultati delne integracije Švice v notranji trg Evropske unije. Poleg tega je Švica tudi pridružena članica šengenskega in dublinskega režima, kar se tiče vizumske politike, upravljanja z mejami eh, in policijskega sodelovanja. Sodelujejo pri Frontexu in pri EU-Lisi ter pri informacijskih sistemih, kakršen je SIS. So tudi eh, prejemniki evropskih sredstev na teh eh, področjih. Razvili smo tesno sodelovanje na različnih področjih, na področju izobraževanja, raziskav, prometa, energetike, podnebnih sprememb in okoljske politike. Globalno gledano eh, smo si zelo blizu in se podpiramo na številnih področjih. Podnebne spremembe, multilateralizem, eh, vprašanje globalnih migracij, eh, spodbojanje spoštovanja človekovih pravic, izvajanje agende Evropske unije 2030 za trajnostni razvoj redna srečanja o politiki potekajo med SSD in eh, našimi švicarskimi kolegi. Švica sodeluje tudi pri ad hoc eh, sporazumih, pri nekaterih eh, misijah za zagotavljanje miru in stabilnosti, naprimer EULEX Kosovo, EUFOR Altea in pa misija usposabljanja v Malju. Švica upošteva deklaracije Združenih narodov eh, in odločitve o sankcijah, tudi kar se tiče preprečevanja nespoštovanja eh, evropskih ukrepov. Imamo torej dobro podlago za sodelovanje, ampak eh, doreči moramo celotni institucionalni okvir za sodelovanje. Ta pokriva tudi sodelovanje v notranjem trgu za švicarske akterje takšen sporazum bi konsolidiral bilateralne odnose, ki smo jih razvili v zadnjih dveh desetletjih. S tem bi zagotovili enake pogoje na notranjem trgu Evropske unije in zagotovili tudi pravno gotovost za vse gospodarske subjekte. S tem bi dobili v roke tudi eh, dosedaj neobstoječe eh, mehanizme in instrumente, eh, zagotovili bi spoštovanje pravnega reda Evropske unije na obeh straneh. Ta mehanizem bi švicarskim predstavnikom dal tudi ulogo pri oblikovanju odločitev pred eh, dokončanjem eh, prevzema pravnega reda. Zagotovili bi tudi ustrezen eh, mehanizem za reševanje sporov in za enotno izvajanje vseh sporazumov in določb. To je bilo še posebej prečo vprašanje v eh, Švici. Predsednik Juncker je obiskal Bern novembra lani in predstavil pot naprej, eh, predlagal vzpostavitev neodvisnega eh, sodišča, kjer bi zasedali predstavniki obeh strani, pa tudi neodvisni strokovnjaki in razpravljali o odprtih vprašanjih, kjer bi šlo za tolmačenje evropske zakonodaje, bi za mnenje eh, zaprosili sodišče Evropske unije, tako bi zagotovili ustrezno spoštovanje vloge eh, sodišča Evropske unije, arbitražnim sodnikom pa bi prepustili razpravo o podrobnostih. Sporazum pokriva tudi skupne institucije, skupni odbor in pa parlamentarni odbor na politični ravni. Imeli smo veliko pogajalskih krogov letos in razrešili smo vsa vprašanja na pogajalski mizi. Vse karte so sedaj na mizi in čas je za politično oceno. Sedaj moramo in upam, da nam bo tudi uspelo na še nekaj sestankih doreči končno obliko besedila za določbe, ki veljajo za državno pomoč. To želimo vključiti v sporazum o zračnem eh, prometu iz leta 1999 in vse podobne sporazume o dostopu do trga. Brez dogovora pri državni eh, pomoči eh, ne bomo mogli vsaj na naši strani potrditi tega sporazuma. Končati moramo še razprave pri, o specifičnih zakonodajnih aktih, kjer eh, Švica postavlja vprašanja v zvezi s stranskimi ukrepi in eh, svobodo gibanja. Ne smemo dovoliti eh, stranskih ukrepov, ki so nesorozmerni in ki bi posegali v pristojnosti naših akterjev. zagotoviti moramo spoštovanje eh, visokih standardov in eh, plač. Državljani in gospodarski subjekti morajo uživati enake pravice in obveznosti na notranjem trgu. V zadnjem letu smo naredili veliko napredka, približali smo naša stališča, ne zgolj kar se tiče reševanja sporov, ampak kar se, tudi kar se tiče področja uporabe sporazuma gre za pet sporazumov iz leta 1999 in pa za uh, sektorske sporazume, kot je naprimer tisti o energetiki, ki je predmet razprav sedaj. Posodobiti želimo naše trgovinske odnose, ki temelijo na uh, eh, prostotrgovinske sporazumu iz leta 1972. Želimo uh, nadgraditi ta okvir z vsemi sodobnimi elementi, takšnimi, kot jih poznamo v sporazumih s Kanado in Japonsko. Naprimer. Ta sporazum bi na to razpolagal tudi z mehanizmi iz okvirnega sporazuma. Dokončanje pogajanj je uh, realna možnost, ker so vsi parametri sedaj na mizi. Tehnično je to mogoče, eh, pravno je to mogoče, sedaj vse je odvisno od politične volje. Kot je že predsednik Juncker, uh, ura tiktaka, uh, časa ni veliko. Uh, Eh, in želimo se izogniti morebitnim posledicam eh, na drugih področjih. Naj spomnim, da to ni še en nov sporazum. Gre za okvirni sporazum ključnega pomena. Svet je namreč to izpostavil kot predpogoj za nadaljne sodelovanje švicarjev eh, v enotnem trgu. Švica je izbrala bilateralni sporazum pristop, ampak ta okvir potrebujemo, drugače bodo eh, prednosti, ki so jih uživali do sedaj, izgubljene in to eh, bo slabo za njih in za nas. Razvijati moramo novo področje enotnega trga, naprimer digitalni enotni trg. Status quo bi pomenil, da bi se vrzeli med Švico in Evropsko unijo povezovale, eh, povečevale, se upravičujem, in to bi škodilo našim odnosom. Seveda pa globina in eh, širina naših odnosov zahteva enake pogoje za vse, za vse gospodarske subjekte in za vse državljane Švice in pa Evropske unije. Bilateralni eh, odnosi ponavadi delujejo dobro, brez težav, ampak v tesnih odnosih lahko prihaja do konfliktov in zato moramo imeti možnost, da eh, takšne težave rešujemo. To je v interesov obeh strani. Ta okvirni sporazum bi eh, zagotovil pozitivno dinamiko naših odnosov, eh, omogočil nove priložnosti in eh, nove možnosti. Hvala. Najlepša hvala, Kristjan Lefler. Gospod Balcereti, izvolite, izberete lahko jezik, ki ga želite govoriti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, govoril bom v francoščini. Najprej bi se rad zahvalil Kristjanu Leflerju za to predstavitev. Mislim, da bi lahko takšen prispevek eh, zapisal tudi sam, zgolj nekaj elementov eh, bom znova izpostavil oziroma se jih dotaknil. To, kar je povedal Kristjan Leffler, odraža eh, večinoma naša stališča. Bilateralni odnosi so eh, zelo pomembni za Švico in Evropsko unijo. Slišali smo več o številkah, eh, ne bom se spuščal v to. Mi smo evropska država in eh, podpiramo Evropsko unijo, imamo zelo intenzivne odnose, tesne odnose z Evropsko unijo v primerjavi z drugimi entitetami po svetu. To je še posebej pomembno za sosednje države, Nemčijo, Italijo, Francijo, Avstrijo ti odnosi so še posebej tesni, to so naše prijateljske eh, sosedne države, eh, s katerimi imamo že dobro stoletje eh, zelo dobre odnose. Naprimer, ekonomski odnosi z Lombardijo so tako obsežni kot tisti z Japonsko. Enako velja za odnose z Baden-Württembergom in ZDA, naprimer, so na isti ravni imajo isti obseg. Imamo eh, regije, eh, sploh tiste eh, mejne regije, ki so povezane eh, s sosednjimi državami. Eh, govorimo o tri uradne jezike, uradne jezike eh, Evropske unije, te odnose moramo še naprej razvijati in na njih graditi. Kristjan Lefler je spomnil na trud, ki ga v ta pogajanja vlagamo že nekaj časa. Prizadevamo si za nov institucionalni okvirni sporazum med Švico in Evropsko unijo. Potem, ko so eh, švicari leta 1992 decembra zavrnili eh, članstvo v Evropskem gospodarskem eh, prostoru, smo razvili celo vrsto pomembnih eh, sporazumov, ki so našemu gospodarstvu in tudi našim državljanom eh, omogočali razvoj, sodelovanje na čezmeni ravni in kot smo slišali, je Švica pridružena članica Schengenu in Dublinu, ima sporazume z Evropsko unijo, zato ker je to v interesu nas švicarjev seveda pa bi rad spomnil tudi na to, da je v interesu Evropske unije, eh, da sklepa takšne sporazume. To so bilateralni sporazumi, eh, sporazumi, ki so omogočili dober razvoj na evropski celini pri nas in eh, v Uniji v teh letih. Sedaj govorimo o sistematizaciji teh odnosov naprimer, kar se tiče teh petih sporozumov o dostopu do notranjega trga. Te sporozume želimo uokviriti tako, da bi omogočili, da še naprej dobro delujejo. Seveda pa želimo posodobiti sistem in izboljšati učinkovitost tega sodelovanja. Ta okvir pa bo omogočil tudi razvoj odnosov na drugih eh, področjih, ki so v interesov obeh strani. Naprimer, kar se tiče sporazuma o energetiki, o dostopu do energije na evropskem trgu in eh, obratno. Ne bom se spuščal v eh, podrobnosti teh pogajanj. Mislim, da je Kristjan Lefer že spomnil na najpomembnejše elemente. Edino pri dveh eh, zadevah bi ustrajal. Najprej prosto gibanje oseb. Res je, da ima Švica že od samega začetka pogajanj eh, zelo previdno stališče v zvezi s tem. Gre tudi zaradi eh, naše, eh, našo geografsko lokacijo. Smo majhna država z odprtimi mejami, prizadevamo si za izmenjave ljudi. Obkrožajo nas velike države, naša država ima uh, visoke plače, uh, zelo dobro razvit socialni sistem uh, in deležni smo bili pritiska priseljencev, kar je bilo, kar je bilo do določene mere zelo dobro za uh, naše gospodarstvo. Razbili smo uh, znanja in uh, sposobnosti, tako pri nas, kot tudi v sosednjih eh, državah eh, Švice. Ampak vseeno je treba izpostaviti ta eh, pritisk. Na eni strani gre torej za pritisk, na drugi strani pa za prispevek k našemu gospodarstvu. Pomembno je, da še naprej ostajamo odprti, da zagotavljamo to prosto gibanje, ampak ob enem potrebujemo ukrepe, s katerimi želimo zaščititi delavce, izogniti se želimo socialnemu in plačnemu dumpingu. Ta naš trg dela se mora še naprej razvijati tako, da se z njim razvija tudi gospodarstvo in tako, da eh, spoštujemo delavce in eh, njihove delovne pogoje. To je trenutno zelo aktualna periča tema, o kateri razpravljamo je pa bila pred kratkim eh, revidirana eh, direktiva o napotitvi delavcev in ta predstavlja okvir Evropske unije, ki Evropsko unijo približuje ravni eh, zaščite delavcev, ki jo poznamo v Švici in s tem je bil narejen korak naprej. Na to druga stvar je, na kar je prav tako spomnil Kristjan Lefler. Potrebujemo določbe, ki eh, pokrivajo tudi vprašanje meja, potrebujemo jasne informacije o tem, eh, kakšno je sodelovanje med eh, zadevnimi agencijami in organi. Brez takšnih določb, naši odnosi ne morejo delovati eh, brez težav. Potrebujemo torej tudi sektorske eh, sporazume. Eh, tukaj nas še čaka nekaj dela, ampak mislim, da gremo v pravo smer. Z vsem tem je povezana tudi določeno ozračje. Ne bom skrival, da je je odločitev. Evropske unije uh, iz lanskega leta o Mifidu 3 problematična. Sploh zato, ker je vlada takrat poskušala narediti korak naprej uh, pri pogajanjih o okvirnem sporazumu. Evropska unija pravi, da eh, švicarski prispevki ne bodo obravnavani kot eh, ekvivalentni eh, evropski prispevki. Eh, uniji. To je neprijetno, tako z političnega, kot tudi tehničnega vidika. Do konca leta uh, to ni bilo uh, razrešeno. Naša vlada se je prejšnji teden odločila, da zagotovi 1,3 milijarde sredstev. in to vključuje tudi 200 milijonov sredstev, ki se bodo uporabila na, podro, na področju migracij, tudi za države, kakršna sta Italija in Grčija, ki niso več eh, kohezijske države. Naj povzamem, eh, mi želimo ohraniti odnose z Evropsko unijo, to so za nas zelo pomembni odnosi, eh, najpomembnejši odnosi tako z gospodarskega vidika, kot tudi z vidika skupne vizije sveta. Imamo skupne eh, vrednote, vladavina eh, prava, demokracija, upravljanje. Švica je prav tako evropska država kot eh, države članice Evropske unije. V našem interesu je, da sklenemo dober okvirni sporazum, ki bo dal novega vetra v jadra. Eh, naših odnosov. Določene specifične, tem, specifične teme je še vedno treba razrešiti in na njih delati. Odkar se sam eh, neposredno ukvarjam s temi pogajanji od marca naprej, eh, se mi zdi, da smo vedno našli dobre rešitve za odprta vprašanja. Sedaj smo na koncu teh razprav. In eh, dejstvo je, da so eh, pogajanja ponavadi na koncu najtežja. Ampak eh, mi želimo izvajati v dihu sodelovanja, iskati moramo tiste elemente, ki naš, nas družijo in ne tiste, pri katerih se razlikujemo. Mi seveda nočemo zapustiti Evropske unije, za razliko od nekaterih eh, drugih, ampak želimo okrepiti to partnerstvo, eh, na katerem delamo že leta in leta. Eh, ampak pri tem seveda moramo spoštovati določene pogoje, ki nam omogočajo, da spoštujemo naše interese in Evropske unije, da spoštuje svoje interese. Hvala. Thank you to both guest speakers.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 Najlepša hvala. Sem član delegacije, ki spremlja odnose Švico. Junija in julija smo imeli naše letno srečanje s švicarskimi eh, poslanci, pred nekaj tedni pa smo se pridružili AFET-u na misiji v eh, Bernu, kjer smo se srečali s politiki dobro se je bilo srečati s temi glavnimi pogajalci in dobro je, da imamo priložnost pogovarjati se z glavnimi pogajalci, sedaj, ko smo pri koncu teh pogajanj. Upam, da bomo k malu prišli do uspešnega konca teh pogajanj, ki trajajo že predolgo in sicer od maja leta 2000 naprej. Iz medijev je razvidno, da je stanje pogajen zelo pomembno. Švicari niso najbolj fleksibilni, kar se tiče tistih eh, perečih vprašanj. Zanima me, če imamo plan B, če imamo alternativni načrt. Upam, da lahko eh, dosežemo dober rezultat za vse. Hvala, ja-, hvala Jan Dorman. Trije kolegi so prosili za besedo, Andreja Švab, Ana Gomeš in Charles Stanek še Helmut Schulz za Guengel, še kdo? Malce zamujamo, a se lahko prosim omejite na dve minuti, tako da bomo imeli še nekaj časa za odgovore. Andreja Švab, izvolite. No, Hvala. Gospod predsednik, dvostranski odnosi med Evropsko unijo in Švico ni samo politično ali zvanje politično vprašanje, ampak tudi predvsem gospodarsko vprašanje. Uh, in zato bi se obema uh, gospodoma zahvalil za kompetentno in jasno razlago. Cel kup vprašanj imam. Najprej bi gospoda Leflerja vprašal, ali uh, te ponudbe, ki jih je Evropska unija dala Švici, naprimer z ta možnost arbitražnega sodišča, morda že presega to, kar smo nekoč že načrtovali, kajti gre za razlago evropske zakonodaje, tolmačenje evropske zakonodaje pa je v pristojnosti samo enega sodišča in sicer sodišča Evropske unije v Luksemburgu. Gospod Lefle, lahko to pokomentirate. Gospod Balcareti, direktiva o napotitvi delavcev je bila spremenjena. Švica je zame vedno bila liberalna država. Švicari so naši dobri sosedi. Ampak Evropska unija je tudi zdaj, ko je direktiva o napotenih delavcih eh, spremenjena, zaostrena, še vedno bolj liberalna kot pa švicarska zakonodaja na tem področju. In eh, kako lahko v tem kontekstu razumemo eh, pristop Švice? Morda eh, lahko res vaš nadzor na mejah, ki je rigorozen, gre z roko v roki z ekonomskim liberalizmom, ampak nisem prepričan, da je to možno. Me pa tudi zanima, kako je eh, z liberalizacijo določenih gospodarskih panok. Pri nas, na primer, v moji zvezdni državi Branden, eh, oziroma Baden-Württemberg, smo pred leti uh, govorili o liberalizaciji, naprimer, požarnih zavarovanj, tega zdaj ni več na mizi, na mizi. Kako gledate na to v kontekstu odnosa Švico? Hvala. Hvala, Ana Gomeš imam vprašanje zlasti za gospoda Kristina Leferja, seveda pa lahko tudi naš gost to komentira. To eh, bi bilo zelo dobro. Kako ste upoštevali priporočila našega parlamenta iz poročila o panamskih dokumentih v tistem delu, ki zadeva Švico? Pripravili smo misijo v Švici na temo boja proti. utaji davkov eh, in na temo boja proti pranju denarja, kako ste ta priporočila upoštevali v pogajanjih, ki jih eh, vodite s Švico. Ugotovili smo, da se je Švica sicer odločila za odpravo bančne tajnosti, ampak eh, interna bančna tajnost še vedno ostaja. Utaje davkov ni kaznivo dejanje. Po kazenskem pravu v Švici to ima, to ima seveda posledice eh, za boj proti tovrstnim eh, pojavom. Različni kantoni imajo različne strategije, različne sisteme in to je zaskrbljujoče. Naprimer, glede na to, kar se je dogajalo v Zürichu pred kratkim. Prihaja do različnih kaznjivih dejavnosti, do skrivanja denarja in tako naprej, ampak pravih ukrepov ni švicarski parlament je poskušal nekaj ukreniti, ampak nekatere stranke so se proti temu borile in na koncu ni bilo nobenih korakov naprej. In na to seveda še vprašanje žvižgačev. Žvižgači so v Švici v velikih težavah. Vse to mora biti odraženo v odnosih med Švico in Evropske unije. Eh, in Evropsko unijo, eh, to je treba urediti. Hvala. Čau ste, enako imenuje KR. Hvala, gospod predsednik. Kaj pa malce čudni status kampione d'Italia, eh, kar velja že nekaj časa. Sveda je KR podpira te odnose, ampak sam želim kot časovni potnik odpotovati nekaj let v prihodnost, recimo v letu 2020, izjave, kot jih podaja gospod Leffler, Leffler so lahko podobne tistim, ki bodo eh, podajali Britanci eh, o prihodnosti odnosov med eh, Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Številni v eh, Združenem kraljestvu pravijo, da odnosi eh, med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo ne smejo biti takšni kot eh, tisti s Švico. Ampak, ko si pogledajo naprimer na to, oziroma pravijo, da naj bi bili podobni, ampak potem, ko si pogledajo vprašanje prostega gibanja, so šokirani. Vaša vlada se je požviškala na rezultat referenduma, ker je bila velika večina precej večja kot pri našem referendumu. Imate uh, sistem globalnih uh, delovnih mest, ki, eh, za katere se lahko oglašuje uh, lokalno. Ne vem, če bi lahko to mi uporabili kot uh, primer. Sajid Javid je uh, dejal, da po Brexitu ne bodo prioritetni evropski državljani ali pa švicarski državljani, kar je po mojem mnenju eh, napaka. Eh, na to vprašanje sodišča, uloge eh, sodišča Evropske unije in pa vprašanje prispevka Evropskemu gospodarskemu prostoru, ki je pol manjši, več kot pol manjši kot tisti norveške, glede na prebivalca. Tudi vprašanje državne pomoči je pomembno. Eh, levi breksiteri, podporniki breksita, eh, tisti na strani Korbina, se sprašujejo, če bo to razrešeno v teh pogajanjih, bomo videli. Alde, no request, Greens also no request. Alde in zeleni ne prosijo za besedo, tako da ne vrste Helmut Scholz, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Bodaj vam lahko še nekaj dodatnih vprašanj k tem, ki so jih že stavile eh, kolegice oziroma kolegica in pa kolega. Če si pogledamo mm, eh, ravnanje nekaterih švicarskih strank, še posebej švicarske ljudske stranke, se lahko odkrito vprašamo, ali morda ne gre za mobilizacijo javnega dena proti okvirnemu sporazumu, ki ne bi šel predaleč po njihovem eh, mnenju. In zato me zanima, gospod Lefler, kako gledate sicer na ta interni, notranji momentum v Švici, na to razpravo? Ali menite, da bo v Švici prevladala večina, večinsko mnenje z porazumom, ali bo to morda celo eh, nekaj, kar bo ločilo stranke na več skupin? Uh, Nemčija je največji izvoznik orožja v Švico. In zato me zanima, ali bi morda tak eh, okvirni sporazum vplival tudi na sodelovanje na področju vojaške industrije. Pa še tretje vprašanje. V koncu tedna smo v švicarskih medijih Eh, lahko brali primerjave eh, med časom v začetku 90-ih let in zdajšnjim časom, ko gre za kompleksno gospodarsko situacijo, kompleksne, kompleksna gibanja švicarskega franka, primerjavi z evrom in tako naprej. Zanima me, v kolikšni meri je eh, razmerje med evrom in frankom tudi vprašanje ukinjanja delovnih mest, kajti tudi to bi moral biti del pogovorov med Evropsko unijo in pa Švico v tem kontekstu. Hvala. Hvala, kolegice in kolege. Če nimate vprašanj, bom še sam zastavil vprašanje. Zdaj, za časovnico me zanima naslednje. Ali pravilno razumem? Dejali ste, da eh, želite z pogajanji zaključiti čim prej. Po podpisu sporozuma bi lahko potekale stvari še nekaj tednov, še en mesec ne vem pa, ali bo sporazum uh, sklenjen pred letom 2020. In eh, zanima me, ali svet upravičeno prečakuje soglasje parlamenta uh, v tem časovnem okviru ali ne. Tako, gospoda, pet minut imate vsak na voljo, kdo bo začel? No, bo naš gost začel, izvolite. Ja, že ve pa, repon. Najlepša hvala, gospod predsednik. No, seveda ne bom odgovoril na vsa vprašanja, nekatera so bila namenjena specifično Evropske uniji. Gospod Orman? Mislim, da smo pokazali, kako smo fleksibilni do te mere, do katere pač smo lahko fleksibilni. Vsak se je spustil v pogajanja z določenim mandatom, ki je včasih eh, jasen, včasih zelo jasen, včasih gre za uh, Eh, rdeče linije, ampak mandat, ki ga imamo, odraža eh, naše poznavanje politične situacije v državi. Kot veste, imamo sistem, ki pogosto eh, omogoča, da pretehtamo, no, pretehtamo to, kar počnemo in vidimo, če to podpira prebivalstvo ali ne. Tako da vemo, kam lahko gremo in kako daleč lahko gremo. Mislim, da to ni trenutek, da bi govorili o planu B, še vedno smo pri planu A in eh, v ta načrt vlagamo vso potrebno energijo. Tudi kar se tiče vprašanja prostega gibanja uh, oseb uh, in kar se tiče drugih vprašanj. Prizadevamo si resnično za celotni svežen. Gospod Švab? Pod Švab, torej ta nova direktiva o napotitvi, mislim, da je dejansko zbližuje dva pravna okvira. Ampak to je povezano tudi z različnimi valutami, z eh, močjo švicarskega franka in tudi s posebnostmi švicarskega trga dela. Vse to pomeni, da še vedno mm, po našem mnenju potrebujemo nekaj varnostnih ukrepov ko je bila direktiva sprejeta leta 2003 ali 2004, smo to spoštovali. Danes pa je situacija nekoliko drugačna. In mislim, da bo zaščita eh, plač vsekakor prioriteta. Kako to doseči, o tem pa bo treba še razpravljati. Morda še kratki komentar glede uporabe prava. Ja, res je, v, v okviru sporazuma evropsko zakonodajo uporabljamo kot osnovno zakonodajo. Evropska zakonodaja je zakonodaja, ki se uporablja. In to je tudi zakonodaja ali pravo v okviru sporazuma, ki je navedeno kot pravo, ki se uporablja. Ampak še vedno Švica ostaja država, ki ni članica Evropske unije. In zato je prišlo do tega konstrukta, do te eh, tvorbe dvojnega uporaba prava, torej evropskega po eni strani in pa potem uporabe arbitraže, eh, če bo to treba. Vprašanje gospoda Tenoka so bila verjetno namenjena Kristjanu Lehlerju. Bom nadaljeval francosko. Um, Gospa Gomeš. Kar se tiče priporočil Evropskega parlamenta, so to pač priporočila takšna kot priporočila kakršnega koli drugega parlamenta v svetu in to je za nas pomemben vir mehkega prava. Seveda to upoštevamo, naš parlament to upošteva in naši zvezdni organi to upoštevajo. Brez skrbi eh, na to nismo pozabili, eh, to smo dobro analizirali. Ne vem, morda sem napačno. Eh, razumel vaš prispevek, ampak davčna vtaja je eh, kaznivo dejanje v eh, Švici. Ne svetujem vam, da se preselite v Švico in da utajite davke, ker vas bodo kaznovali. Davčna uprava vas bo, vas bo kaznovala in to ne administrativno s sankcijo, ampak s kazenskim pravom. Na to vprašanje. Eh, švicarskega eh, franka. Imamo eh, zvezdno pravo, ki določa splošna pravila za vse, in na to imamo pravo po kantonih in tistim regijam, ki so manj bogate, omogoča, da pridobijo več prispevkov. To je fiskalni eh, sistem, ki velja pri nas. Kar se tiče revizije zakonodajnega akta o obdavčanju eh, podjetij, smo eh, blizu konca. Parlament je potrdil ta osnutek zakonodaje. Morda bo prišlo do referenduma. Bomo videli, če 50 tisoč prebivalcev, državljanov eh, prosi za glasovanje. Če se bo to zgodilo, eh, potem bo referendum potekal verjetno leta 2019 in na to bomo imeli eh, pred nami zakon, ki bo zelo sodoben, ki vsebuje vsa jamstva, tudi tista, ki so jih zahtevali države članice Evropske unije. S tem bomo pokrili tudi velike multinacionalke, ki ne bodo Eh, smejo posegati v eh, trg in konkurenčnost eh, v Evropski uniji. Na to, kar se tiče žvižgačev, ne vem, imamo zakonodajo o žvižgačih in zaščiteni so. Ampak ena stvar so žvižgači, druga stvar pa so ljudje, ki pridobijo podatke, ki jih eh, ne bi eh, smeli. Mislim, da vse države eh, na svetu predidevajo sankcije za krajo podatkov in podobne delikte. In to ni ista stvar. Zadnje vprašanje. Politična razprava v Švici. Tega smo navajeni. Kajti pri nas vse stranke izražajo svoje mnenja in to je potem javni diskurs, politični diskurs. Pomembne politične razprave. Pa je treba gledati v določenem kontekstu. Določene stranke bodo pač določene vsebine mm, uporabljale v svoj prid v tem Eh, diskurzov. Če gre za sklepanje mednarodnega sporazuma, moramo seveda o tem razpravljati in potem oblikovati večinsko podporo za to. Vemo pa, da obstajajo določene stranke pri nas, ki a priori zavračajo približevanje Evropski uniji. Ampak naša naloga je, da pač eh, tudi tem predstavnikom razložimo, zakaj moramo skliti takšen sporazum. Uh, Uh, orožje, orožarska industrija s tem ni povezana. Uh, valuta, švicarska valuta pa je um, povezana s porozumom. Ne vem, ali ste to spraševali. Švicarski trg dela je v zadnjih letih postal vedno bolj privlačen, tudi za državljane Evropske unije, tudi zaradi ugodnega menjalnega razmerja. Se pravčujem, ker sem bil dolg. Hvala, zdaj pa gospod Lefler. Thank you very much. Um... Hvala. Zelo na kratko. Ali je Evropska unija popuščala preveč? No, omenjali ste sodišče Evropske unije. Najti smo morali ustrezen kompromis, ki bo spoštoval avtonomijo švicarskega pravnega reda, ker je to naš partner, cenjen partner, ampak ni članica Evropske unije. Po drugi strani pa ulogo eh, vrhovnega arbitra nad zakonodajo Evropske unije in pa nad eh, skupnim trgom, ki je sodišče Evropske unije. Našli smo rešitev, torej to arbitrarno sodišče, in pa zapisali, da karkoli bo povezano z evropsko zagonajo, mora najprej obravnavati stišče Evropske unije v prvostopenski obravnavi. Časovnica, plan, e, pa, pardon, plan A, plan B. Plana B nimamo in na tem tudi ne delamo, ker še s planom A nismo končali. Prepričani smo, da nam bo to uspelo. Časa ni veliko in no, uh, upam, da bomo uspešni omenjalo se je nekaj rdečih linij, omenjalo se je nekaj pomakljivosti. Dobro pa je, da smo se naučili, da skozi čas eh, stališča niso več tako rigorozna, kot so bila pred nekaj leti in da se tudi linije lahko premikajo. Tako da na mesto orkana na koncu pride ven manjša nevihta. Mislim, da bi kljub daljšim postopkom, torej eh, kljub ratifikaciji v državah članicah Evropske unije in ratifikaciji v Švici, bilo dobro, če bi lahko čim prej dobili tudi zeleno luč Evropskega parlamenta, če bi bilo to možno še v času tega sklica, ker bi to mm, dalo pozitiven signal in pa zavezo strani Evropske unije. Jaz sem optimist, mislim, da nam bo to uspelo. Boj proti davčnim utajam. To je pomembno vprašanje in tu Švico tesno sodelujemo, ker smo prepričani, da bi tudi Švica eh, želela spoštovati priporočila Evropske unije na področju davčnih sistemov, davčnih struktur in ker si želi biti eh, kooperativen davčni režim če bi stvari šle tako, kot je švicarska vlada načrtovala, bi se to zgodilo. Ampak vmes se je zgodil referendum, ki ga moramo spoštovati. To je bilo volje ljudstva, zato so se stvari prilagodile. In upam, da bomo do naslednjega poletja uspeli najti rešitev tudi na tem področju, popolno konvergenco in da bomo lahko tudi na tem zelo potrebnem področju nadaljevali. Ana Gomes, dejali ste, da se bojite, da so stvari posebno izven nadzora. Mislim, da vas lahko pomirim, da je ravno obratno. Predvsej stvari je pod nadzorom in bojim se, da je morda pri nas predvsej stvari iz, eh, ušlo izpod nadzora. Charles Tenok, dejali ste, da bi. Eh, Da dejansko gre za pogled v prihodnost, za dve leti vnaprej, ampak eh, situacija Združenega kraljestva je drugačna kot pa situacija Švice. Uh, Združeno kraljestvo si želi izstopiti iz Evropske unije, želi eh, eh, onemogočiti um, um, prost pretok ljudi in ne želi biti del skupnega trga. Švica pa želi ohraniti prost pretok ljudi in želi vstopiti ali še bolj vstopiti na skupni trg in se držati naših pravil. Če bi to bila želja britanske vlade, bi lahko švicarski sporazum eh, bil model za Združeno kraljestvo, ampak situacija je drugačna, izhodišče je drugačno in zelo mislim, da je to treba obravnavati ločeno. Um, prispevek Švice k kohezijskim um, koheziji je pol manjši kot tisti norveške, to je res. Ampak zaradi tega pomen Švice ni nič manjši kot pomen norveške, ko gre za sodelovanje z Evropsko unijo. Mislim pa, da vprašanja eh, izdelave in prodaje orožja niso povezana z okvirnim sporazumom. Okvirni sporazum je dejansko okvir, ki nam omogoča eh, krepitev naših odnosov na pomembnih področjih, po posameznih sektorjih in s tem ustvarja močen okvir. S tem nam daje dovolj jasnosti, dovolj predvidljivosti, dovolj eh, zanesljivosti, tako eh, državam članicam Evropske unije, kot tudi Švici. In posledično s tem krepi tudi naše zaupanje, eh, s katerim bomo lahko naš odnos popeljali še na višjo stopno in izkoristili njegov potencial. Tako, hvala gospoda hvala, ker sta prišla v odbor AFED, da sta z nami razpravljala o tem. Veliko uspeha jutri na naslednjem krogu eh, pogajan. Odbor AFED bo vsekakor eh, zaupanja vreden partner, ko bo šlo za izboljševanje odnosov s Švico. Hvala pa tudi vsem kolegom iz delegacije Evropske unije Švica, hvala Jan Dormanu. Tako, zdaj pa sledi naslednja točka na dnevnem redu. 20 minut že zamujamo. Fabio Castaldo, eh, kot kaže, je srečen na vaši strani, ker mm, imate še nekaj časa, ampak bodite kratki, kar se da kratki. Eh, posede določbe za cilje ruskega teritorijalnega zadrvanja in tereg, ki ga podpira Evropski sklad za racionalni razvoj in zunanje instrumenti financiranja. Če vam uspe to v treh minutah, boste moji heroji. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Kot veste, gre tu za razpravo povezano z prihodnim večletnim finančnim okvirom. Uredba o evropskem teritorijalnem sodelovanju, tako imenovani interreg je to. prosim tiste, ki zapuščate dvorano, da to počnete kar se da tiho ali storite kar se da tiho, da se na tem ne pogovarjate, klepetate, se ne derete. Mislim, da je to možno, vse ste odrasli. Torej, kolegice in kolegi, kot sem že dejal, gre tukaj za razpravo povezano s prihodnim večletnim finančnim okvirom. To je uredba, ki govori o evropskem teritorijalnem sodelovanju, tako imenem Interreg. Odbor AFET govori o tem, ali o tem razpravlja, ker gre tu tudi za predružene države in pa države partnerice, kot so Norveška, Lichtenstein, Švica in ostale. Mehanizmi za zonalne financiranje v viru IPA so tudi del Interrega. In zato mislim, da bi odbor AFET moral o tem govoriti. Gre za predlog ki vsebuje precej zanimivih elementov, kot so naprimer revizija instrumentov za sodelovanje in dva nova instrumenta. Instrument, ki govori o najbolj oddaljenih eh, regijah in pa instrument o regionalnih naložbah na področju inovacij. Potem je tu še opredelitev čezmejnega sodelovanja, kajti gre prav tako za eh, element, povezan z zunanimi mejami Evropske unije, potem pomorski elementi v okviru eh, razširjenega pomorskega dela te uredbe. Je pa nekaj eh, zadev, ki jih moramo pokritizirati. Nekaj težav imamo v strukturo uredbe. Pomorsko sodelovanje, ki je bilo prav tako vnešeno v okvir te uredbe, ni dovolj dobro opredeljeno. Pomorske meje so se sploh na jugu Evropske unije spremenile. In predlog Evropske komisije ne bi spodkopal že obstoječih programov. naprimer, ko gre sodelovanje s Tunizijo in drugimi sredozemskimi državami, ogrozil bi tudi naše sodelovanje s partnerskimi državami. Sploh v času, ko je treba naše sodelovanje s partnerji na jugu sredozemlja okrepiti, uporabiti moramo instrumente, ki nam bodo omogočili sodelovanje, ne pa ravno obratno. Prav tako se je treba ogledati sodelovanje v okviru interega. Postopke bi lahko poenostavili, Postopki sodelovanja s tretjimi državami so zelo specifični in imajo tudi jasne cilje. Zato lahko eh, predloge sprememb damo v dve kategoriji. Najprej imamo spremembe povezane z eh, IPA3 in INDCA. To so predloge povezane s financiranjem in so povezani tudi z trenutno uredbo o teritorijalnem sodelovanju. Pri tem je seveda upoštevati tudi že obstoječe druge uredbe na tem področju in upoštevati roke. Če gre na primer sodelovanje tretjih držav v programu Interreg, je treba vedno vedeti, da upravne strukture teh držav niso vedno tako razvite kot pa naše in tudi ne poznajo enakih pravil. Zato potrebujemo na tem področju več časa. Drugi amadmaj, drugi spremembe pa so tehnične narave in samega besedila uredbe ne spreminjajo. Program Interreg obstaja že kar nekaj let. Evropsko unijo je približal zunanjim partnerjem. Naslednji večletni finančni okvir predvideva 10 milijard evrov za teritorijalno sodelovanje, za programe Interreg. Zelo pomembno je, da se ta denar ustrezno porabi in ustvari dodana vrednost, kajti samo tako bomo lahko res um, dosegli želen cilj. Hvala. Hvala, Fabio Castaldo. Štiri minute ste porabili za prispevek, kar je odlično. Tako, ne, tri minute, ker ste mi vzeli nekaj sekund. Ampak dobro. Gospod Adamo za ELS, gospod Paško, gospod Šold za GUE, še kdo želi besedo? Trije ste, minute imate na voljo. Gospod Ademo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se opravičil v imenu gospe Šujica. Uh, ker ni uspelo priti na današnji sestanek. Gospa Šujica, kot poročevalka Senci, se želim prej zahvaliti gospodu Kastaldu. Na znanje je vzela njegove predloge sprememb in ima tudi nekaj komentarjev. Gospa Šujica želi izpostaviti stališče poročevalca v zvezi z osnutkom uredbe o teritorijalnem sodelovanju, ki že govori o deležih IPA 3 I e, e N D I C I, ki vsebujete namenska sredstva za program Interreg. Gospa Šuljica se tudi strinja, da se te številke omakne iz uredbe in da se, da se to nadomesti s klicom na uredbi o IPA in NDICI, kajti tako bodo stvari bolj fleksibilne. Poročevalka Osenci Šuljica tudi predlaga, da se v besedilu uredbe spet vključi programe o eh, teritorijalnem pomorskem sodelovanju, kajti program Interreg dopolnjuje eh, tudi že obstoječe in pa tudi bodoče programe pomorskega sodelovanja. Gospod Kastaldo ima nekoliko drugačen pristop kot pa poročevalec iz odbora regij. In zato sprašuje gospoda Kastalda, zakaj je besedo adjacent izuzel eh, iz besedila in je nadomestil z besedo maritime. Hvala. Hvala, gospod Paško. Dve minute imate v imenu skupine S&D. Hvala. Govorim v imenu kolega Picule, ki je prav tako v enaki situaciji kot gospa Šujica, prihaja iz Hrvaške in verjetno letalo zamuja. Gospod Picula pozdravlja za misel sodelovanja na tem področju in izpostavlja, da je evropska razsežnost imela korist programu Interreg. Ampak danes se soočamo z vedno večjim euroskepticizmom, z eh, vedno manj solidarnosti in zato je eh, do, predlog komisije, da se temu sodelovanju nameni še več sredstev, v današnjem kontekstu zelo dober. Obstaja nekaj pomislekov. Eh, ki so povezani predvsem z eh, programom Interreg na področju socioekonomskih zadev, sodelovanja na zonanih mejah ali pa pomorskega sodelovanja. Gospod Picula izpostavlja tudi eh, potrebo po stvarjanju dodane vrednosti s tem novim sistemom, z novim sistemom upravljanja in želi, da se sodelovanje v sredozemlju tudi s programi Interreg še okrepi. Hvala. Hvala gospod Jan Pašku, gospod Helmut Šolc, izvolite. Hvala, tudi jaz bom kratek. Zahvaljujem se poročevalcu za izkazen pristop. Mi pa izpostavil pogled, ki je po našem mnenju pomemben, ko gre za ta instrument oziroma ko gre za eh, nadaljevanje teh programov v razvojni politiki. Torej, kako lahko določene eh, spodbojevalne ukrepe, razvojne ukrepe, ki smo jih že začeli v preteklosti, ki jih že uporabljamo v praksi, Eh, nadaljujemo tudi v okviru novega finančnega eh, programa, novega finančnega okvira. Kako preprečiti, da bi prišlo naprimer do prekinitve že obstoječih programov? Obstaja že precej dobrih projektov, ki potekajo, ki so dobili sredstva in ki ne smemo prekiniti. Ampak zanima me, kako gledate na to. Komisija je govorila o tem, da bi morda zmanjšala sredstva eh, na tem področju, torej za, za programe, ki že potekajo, tudi svet temu pritrjuje in um, to mi ni všeč. To so programi, kot so naprimer pri nas, predvsem v. Prisotni na nemško-polski meji ali nemško-češki meji, in upam, da bodo tudi ti programi še naprej dobivali dovolj sredstev za to, da lahko uspešno privedemo do konca. Kako gledate na to? Ker tu gre predvsem za eh, gospodarsko sodelovanje, gospodarski razvoj v čezmejnih regijah, ki so zelo pomembne za mm, nas. Hvala. Hvala, gospod Šolc. Še kdo? Ne. Fabio, imate kakšne eh, končne komentarje? Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Zahvalil bi se vsem kolegicam in kolegom za njihove komentarje. Mislim, da lahko uh, povzamem stvari v duhu konsenza. Omenil bi nekaj, kar so izpostavili uh, kolegi, še posebej gospa Šujica iz ELS. Če sem pravilno razumel, gospa Šujica podpira predlog besedila ampak da se ji zdi, da beseda adjacent ni ustrezna. Če gospa Šuljica meni, da je to pomembno, da je to relevantno in da je to tudi politično lahko občutljivo, potem bomo skušali najti dober kompromisni predlog. Prepričan sem, da se bo to zgodilo. Kar zadeva komentar gospoda Picule, ki ga je podal gospod Pašku. Razumem tudi vaš predlog oziroma vaše predloge glede migracij, glede sredozemlja in pripričan sem, da bomo lahko tudi tu dosegli eh, dogovor. Tudi jaz imam zelo podobne pomisleke in razmišljam enako kot vi. Kar pa zadeva komentar gospoda Šolca, govorili ste o uh, določenih uh, prekinitvah financiranja, ampak to ni moja odločitev. Uh, To je odločitev komisije. Mi kot parlament moramo uh, zavarovati proračun, sredstva, ki so bila dozvoljena temu in najti tudi vsezno konverzenco. Hvala. Hvala, gospod Kastaldo. Kolegice in kolegi, hvala za vaše komentarje. Rok za vlaganje predloga sprememb je 15. oktober ob 11. uri. Afetu pa bomo o tem glasovali 21. novembra. Tako, nekoliko zamujamo, 15 minut, tako da bom besedo oziroma da bomo predlagali, da takoj gremo na točko 6 na enem redu, izmenjava mnen z predsednikom odbora za zvonanje zadeve in obramno v Knesetu, z Avijem Dihterjem. Tu gre za uh, razpravo, ki jo bomo organizirali skupaj z delegacijo za Izrael, tako da tudi kolege iz te delegacije lepo pozdravljam. Kolegice in kolegi, gospod in gospodje, veliko veselje in čast mi je, da je lahko med nami pozdravim Avija Dihterja. Predsednik odbora za zvane zadeve in bamo v Knesetu, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Si. Sedite se. Uh, Tisti kolegi, ki ste bili na obisku v Izraelu v okviru delegacije AFETA v začetku 2017, se verjetno spomnite, kakšno do, dobrodošljico smo eh, lahko eh, smo dobili v Izraelu. Gospod Richter je tu, gospa Anad Berko je tu iz stranke Likud. Dobrodan gospa Rozin in pa gospod Omer Bale iz eh, laboristične stranke Izraela je tu. Lepo pozdravljeni. Šalom. Res smo zelo veseli, da so z nami tudi naši gostje, prijatelje iz eh, Izraela, iz Kneseta. Kneset in Evropski parlament imata že kar dolgo vzpostavljene dobre odnose, dobro sodelujeta na ključnih področjih še posebej, ko gre za varnostno vprašanje in ko gre za stabilnost regije ter za mirovni sporoz, eh, proces. Gospoda Dihterja sem poskušal in želel povabiti v naš parlament ravno zato, ker imamo skupno eh, vizijo in ker želimo najti pot k miru. Eh, Zanima pa me tudi, kako gledate morda na dogajanje v regiji, v Siriji, v Libanonu, ko gre naprimer za rusko upletanje, ko gre za Hezbolah in tako naprej. Gre za vprašanja, ki jih v našem parlamentu prav tako obravnavamo in ki so za vas zelo pomembna. Tako, besedo bom kar pa takoj predal gospodu Dihterju in veselim se že razprave. Izvolite. Then I'll give you a glass of water. Chairman uh, McAllister, thank you very much. Hvala, predsednik. Lansko leto, ko je vaš odmor, oziroma Bruksov odmor, vi ste bili na mestnik takrat, eh, ko ste obiskali Izrael, smo se pogovarjali tudi o situa situaciji na Bližnjem vzhodu. Ponovadi smo govorili o sosednih državah eh, kot o sovražnikih. Ampak eh, matematika na Bližnjem vzhodu je malce drugačna. Včasih smo imeli tri sovražne države, Serijo, Egipt in Jordanijo. Z dvema smo podpisali mirovni sporozum z Egiptom in Jordanijo, zdaj pa imamo štiri sovražne države. In tu se zdaj pojavi vprašanje, kako se je to zgodilo. Libanon je zaradi Hezbola postal sovražna država. Hezbola, moram reči, da te organizacije sploh ne spoštujem, je definirano v 90-ih državah kot teroristične, države, kot teroristične organizacije. Druge države pa poskušajo nekako ločevati to, tudi tu v Evropski uniji poskušate ločevati to vojaško in politično krilo Hezbolaha. Verjemite mi, o tem poslu sem zdaj že 47 let in nikoli v teh arabskih oziroma mus, muslimanskih terorističnih organizacijah še enkrat nisem videl primera nekega ločevanja vojaškega um, političnega in varnostnega krila. Vem, da vlečete neke paralele z Sinn Feinom na Irskem ali uh, z Eto, Batasuna in tako naprej, ampak na Bližnjem vzhodu to preprosto ne zdrži. Tu govorimo o državi terorja, ki je nastala v zadnjih 25 letih, ampak zlasti v zadnjih desetih letih. Zdaj igra glavno vlogo v Bližnjem vzhodu. So glavn faktor destabilizacije Bližnjega vzhoda. Gre za Iran, ki tudi vleče niti v tej regiji. Pet držav nekako kontrolira, vleče niti in vseh pet je proti Izraelu. Gre za Hezbola v, v Libanonu, Hamas v v Palestini, eh, gre za območje na, v Gazi, potem eh, milicija Šije, ki so jo nekako zgradili v zadnjih letih v Siriji, zato da bi igrali glavno ulogo eh, teroristov iz Sirije v, oziroma proti Izraelu in pa potem so tu še huti v Jemnu ki streljajo z iranskimi uh, raketami vsak uh, teden uh, eh, Saudsko Arabijo, tam eh, razdalji od 700 do 1000 km je domet teh raket. Eh, ko opisujemo situacijo na bližnjem vzhodu, kdo se skriva v zakolisju, je odgovor Iran. Iran poskuša. Premestiti uh, te rakete za precizni, preciznim vodenjem, precision guided missile, uh, v Libanon. In vsi vemo, kaj pomeni ta korak in tega mi ne bomo pustili. Vsi vemo, kaj se dogaja v Siriji, ko se Izrael odloči nekaj blokirati na takšen ali drugačen način. Če bi me povabili predsednik pred sedmimi leti, bi verjetno v vodoma omenil konflikt med izraelci in palestinci, ampak zadeve so se spremenile. Palestinsko-izraelski konflikt je postal drugi oziroma tretji razredni konflikt v naši regiji. To pomeni, ne pomeni, da smo ga rešili, ampak ni tako več pomembno, kot je bil. Po celem svetu se prepiramo o tem, ali bomo imeli eno ali dve državi, ampak v praksi nastajajo pravzaprav tri države. Palestinska oblast pod Mahmudom Abbasom v Ramali, Zahodni breg, potem Hamas, ki vodi neko pseudo palestinsko oblast, oblast v Gazi, ki je povezana tudi z muslimansko bratovščino. Predsednik palestinske oblasti je obiskal Gazo pred, en, na zadnje pred enajstimi leti. Vem, da to zveni zelo čudno, Zakaj je predsednik eh, palestinske oblasti obiskal Gaza v zadnjih 11 eh, eh, letih? To zveni čudno. Ampak Gaza upravlja teroristično organizacijo od iranskega vojaškega udara v Gazi pred 11 leti. In ko se že pogovarjamo o palestinski oblasti, moram izpostaviti še nekaj zelo pomembnega. Ne vem, koliko vas res razume to, da če želite postati zaposlovalec, delodajalec v palestinski oblasti, obstajata dva načina. Prvo je, da se prijavite. Kot vsi ostali, se pač prijavite in potem vas eh, sprejme kot delodajalca ali pa tudi ne. Obstaja še način, veliko varnejši način. In se izvedete um, teroristični napad, eh, da vas ubije vojska ali nekaj podobnega. To je najboljši način, kako postati, kako, uh, postati v, službi, v službo um, palestinske oblasti. Včeraj je terorist v neki tovarni v Zahodnem bregu začel streljati delavce v tej tovarni in ubil dva. Mlajšo žensko z otrokom in pa Eh, moškega, ki je tudi oče treh otrok. Tre, tretjega pa je ranil. Eh, terorist še vedno beži, ujeli pa ga bomo. Živega ali mrtvega. Ampak ta človek, ki je zagrešil to dejanje, ve, da bo postal um, zaposlen v uh, palestinski oblasti. Oni imajo namreč zakon, ki določa, da če so vas zaprli v Izraelu, post, uh, dobite mesečno plačo. Če so vas obsodili na več kot 30 let, boste dobili tam okoli 3500 dolarjev plače. To določa zakonodaja. Palestinska oblast plačuje vsako leto 400 milijonov dolarjev teroristom. Tudi oziroma če bi tu v Bruslju napade zagrešili palestinski teroristi in če bi jih eh, prijel Izrael, naprimer tisti, ki so napadli muzej ali pa letališče ali tako naprej, v tem primeru bi dobil mesečno plačo in se to porabijo 1,2 milijarda izraelskega denarja, eh, to pomeni tam okoli 400 milijonov dolarjev. In ta režim potem govori o miru. Ta režim govori o tem, kako se treba boriti proti terorizmu. Ta režim daje zagon terorizmu in ta zagon je treba ustaviti. In v Izraelu smo ravno kar sprejeli zakonodajo, pred parimi meseci pravzaprav, ki določa točno, kako bomo ustavili a, to sponzoriranje teroristov, ki se dogaja zakonito strani palestinske oblasti. Hvala. Thank you, Chairman Dichter, for your introduction. Ja, najlepša hvala, gospod Dichter, za vaše komentarje. 25 minut imamo največ za izmenjavo mnen. Ogromno prošen imamo za govor. Bom najprej pregledal sploh, koga imamo na seznamu. So, Amel, I have request to speak from Ms. Gomez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 Chairman, were... Gospod predsednik, povedali ste, da vam je bilo čas sprejeti gospoda diktarja. Meni pa ni. Gabi se mi. In moram to tudi jasno povedati pred gospodom diktarjem. Bil je vodja izraelskega šimbeda, ki je bil odgovoren za politiko ciljnih ubojov Ogromno ljudi je bilo ubitih in to so bili izvensodni pogoji, eh, poboji na, eh, v Gazi. Eh, gospoda so tudi obtožili um, vojnih zločinov, tudi američani so ga obtožili vojnih zločinov in v Združenem kraljestvu bi ga skoraj da areterali 2007 zaradi vojnih zločinov. Prav tako je prvi politik, ki je sprejel oziroma podprl to rasistično zakonodajo v Izraelu. Um, ki določa, da so izraelski državljani arabskega porekla drugorazredni državljani. Sama sem članica tega parlamenta, sem um, diplomatka, lahko se tudi pogovarjam s hudičem, za, za gospoda Dihterja pa nimamo vprašanj. Ampak to, kar ste vi ravno kar povedali, gospod Dihter, to ne priča o tem, da želite mir, ampak samo se ste huiskač, ki želi pravzaprav vojno med Izraelci in palestinci. Jaz pa želim videti neko rešitev dveh držav, ki bi bila rezultat a, pogajan. Nimam vprašanj, samo to sem želela povedati. Hvala. You, Hvala, Ana Gomes. Mislim, da jo posem lepo in prav, da se ne strinjamo z vsemi stališči naših gostov. Uh, ampak mislim, da je prav, da povemo, da nam je v čas, da je z nami predsednik eh, odbora za zunanje zadeve nekega drugega parlamenta. Jaz vedno pozdravim naše goste in, in vedno povem, da nam je v čas. Eh, vas, Milder. Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Allereerst wens ik. Eh, Najlepša hvala. Želel bi izraziti svoje sožalje z žrtvami včerajšnjega terorističnega napada, prvo kot prvo. Prizadeti so bili številni državljani, eh, razdrte bodo številne družine zaradi tega terorističnega napada. No, so pa naši odnosi s knesetom zelo pomembni, zato sem tudi zadovoljen, da vas danes, vadim, eh, danes, eh, danes vidim tu. In zanima me, kako bo vaš odbor prispeval k temu, da bi okrepili odnose med Evropsko unijo in Izraelom. In kaj boste tudi bolj konkretno storili za to, da bi okrepili sodelovanje našega in vašega odbora? To je, maš, to je moje prvo vprašanje. Me zanima, če bi mi najprej na to lahko odgovorili. Mi je pa žal, da je moja kolegica govorila, kot je govorila, pravzaprav se sramujem zaradi tega, kar je povedala. Tako da imamo vprašanje, kako e, vi gledate na vprašanje investicij v Izraelu. Frederika, Mogherini je povedala, da eh, nekako delamo v smeri rešitve dveh držav, ampak kako vi gledate na to? Hvala. Ivo Vajgel za Alde. Uh, Hvala. Po slovensko pa boste uporabili prevod. Uh, jaz bi rad rekel, da se vas pozdravljam v temle odboru Tudi jaz sem upravljal funkcijo podobno kot vi v slovenskem parlamentu in rad bi vam zagotovil, da glavna teza vašega uvodnega, eh, eh, uvodnih besed, varnost Izraela, to je nekaj, kar mislim, da vsi tukaj prisotni delimo. Želimo, da živi Izrael varno, da živi brez strahu, brez napadov, brez, brez groženj, terorizma in, in v zadovoljstvu in varnosti za mlado generacijo. Vendar pa tudi jaz imam podatke, ki jih je kolegica Gomez eh, povedala in eh, pridržujem se njene, njeni skrbi če je res samo jeza, če je samo gnev, če je samo napadalnost tisto, kar vodi k rešitvi problema. Jaz razumem, da ste vi v svoji bogati karieri opravljali izredno odgovorne in delikatne naloge. E, vendar pa ne bi smeli pozabiti, ko ste začeli današnji pogovor, da obstaja v politiki in diplomaciji beseda dialog. Ena čudežna beseda, ki pomaga reševati probleme. In ta dialog v odnosih Izraela z palestinci, vašimi neposrednimi sosedi, manjka. Manjka pripravljenosti na dialog. In vi me niste prepričali, da si ga takšnega dialoga v resnici želite. Hvala lepa. Thank you, colleague Weigel, for the green... Hvala. Buchner? Vielen Dank. Äh, ich hab... Hvala. Vprašanje imam, ki eh, se nanaša na odnos z Iranom, oziroma ki se nanaša na vaše dejavnosti, ki se nanaša na pogodbo in sporazum eh, glede ustavitve eh, postopkov za obogoditev urana v Iranu. Tudi predstavniki izraelske vlade so, so večkrat pritisnili name, da se ne zauzemam za nadaljevanje te, tega sporazuma. In tega ne razumem, kajti to je sporazum, ki bo koristil predvsem Izraelu, kajti s tem bi Iranu preprečili, da eh, proizvaja jedrsko orožje. Če bi Iran imel eh, atomsko orožje, jedrsko orožje. Pravite, da bi ga potem najverjetneje želeli imeti tudi druge države na področju Bližnjega vzhoda. In dejali ste, da bi v primeru, če bi Iran še naprej to izvajal, bombardirali njihove eh, objekte za proizvod tega orožja. Hvala. Gospod Kosov, Gue, najlepša hvala. Nobenega vprašanja nimam našemu, za našega gosta. Edina vprašanja, za katera želim, da bi odgovarjal vojni zločine, so vprašanja tožilca. In gospod, ki sedi poleg vas, gospod predsednik, je domnevni vojni zločinec, ki je naroče, naročeval mučenje palestinskih državljanov, prav tako je naročil ves, več izvensodnih pobojev članic, član, eh, članov Hamasa, prav tako pa je ubil 14 oseb z bombami, tudi 9 deklic in dečkov, ki so bili posem nedolžni. In ta naš gost, ki je bil tudi zagovornik eh, nove, nove zakonodaje eh, židovske države, ki nekako določa rasno segregacijo, mučenje, izvensodni poboji in pa omenjena segregacija, s tem se oziroma to, tega Evropska unija ne podpira, kakor jaz vem. Tudi zaradi drugega člena naše listine o človekovih pravicah ne. Ampak, gospod predsednik, vi ste v konferenci predsednikov, ampak a, vlada našega gosta, ki, ga, ki, ki, sedi na, ki sedi ob vas in strani, prepoveduje evroposlancem že od leta 2011, da sploh gremo v gazo. On nam to prepoveduje. Ne smemo gazo zaradi njega, mi ga pa sprejemamo z rdečo preprogo. Ne želim eh, biti v isti sobi kot vojni zločinec. Odhajam zato, ker se mi gabi. Mr. Van Orden. Uh, thank you very much, uh, Chairman. And can I say that. Um, Hvala, predsedujoči. V tem parlamentu sedi 753 eh, poslancev in lahko gospodu Dihterju povem, da ima veliko prijateljev v tem, poslancu, v tem parlamentu in je zares dobrodošel. Gospod ima za sabo lepo kariero in eh, tudi uh, dobro bleščečo preteklost, uh, kar zadeva boj proti uh, terorizmu. Želel bi se distancirati od teh komentarjev, ki smo jih slišali strani naše levice. Uh, ki zagovarjajo samo eno agendo in ne vidijo pač nekih danosti življenja v zelo težkem eh, delu sveta. Gospod Dihter, v zvezi z nečim pa se z vami ne morem strinjati. Radi razlikujete med eh, Sinn Feinom in Iraja. In eh, Irajem, ampak med tema dvema organizacijami pravzaprav uh, ni razlike. Včasih eh, to razliko umetno uvajamo, zato da se sploh lahko politično pogovarjamo z predstavniki eh, neke struje, zato da se ni treba pogovarjati s teroristi. In to je zdaj ta status, ki ga je Sinn Fein dobil. Imam pa vprašanje za vas. Eh, zadeva pa odnose z Rusijo. Vem, da imate v Izraelu zdaj uh, veliko prebivalstva ruskega porekla. Tudi vaš premijer se je že večkrat sestal z gospodom Putinom. In ta naveza se mi zdi zelo zanimiva. Zanima me, če bi lahko pokomentirali ta odnos. Mar Rusija morda ne gre tu neke dvojne igre? So zelo blizu tudi Iranu namreč in so eden izmed njihovih največjih podpornikov. Zanima me, kako vi gledate na to, tudi v luči odnosov, ki jih ima Rusija z Izraelom. Najlepša hvala, Vačkan. You, uh, I, Dichter, I... Hvala, gospod Dihter. Želel bi tudi sam izražiti sočutje z žrtvami, ki ste jih omenili prej. Mislim, da moramo obsoditi kakršno koli izgubo življenja. Ampak, uh, Pa sem odkrito pa vam moram povedati, da ste me razočarali uvodoma. Zakaj niste povedali, eh, kaj se je zgodilo tudi v vasi Kan al-Ahmar? Kaj se je zgodilo tam? To je jasna kršitev mednarodne zakonodaje. To je um, jasna kršitev tudi četrte ženevske konvencije. Vemo, kaj se dogaja. Uničenje Kan al-Ahmarja se je zgodila zato, da bi Alfara Domin povezali z Marja Domin. Trenutno sta te dve naselbini ločeni. Ni, niste tudi omenili nove zakonodaje o izraelski državi, s pričo katere smo zaskrbljeni. Kaj pa a, izraelci, ki so arabskega porekla, kaj se bo zgodilo z njimi? Zanima me tudi, kako sploh lahko upravičite to vrstno diskriminatorno zakonodajo. Zakaj? Eh, so eh, obravnavani izraelci arabskega porekla, kot so zdaj. Eh, posem pa imate pravico, da se branite pred obtožbami, ki smo jih slišali, da ste um, vojni zločinec in tako naprej. To, da smo dobri prijatelji, pomeni, da se moramo znati tudi uh, pogovoriti, ne pa samo obsojati. Ampak naše kolege skrbi, zakaj Izrael krši toliko mednarodne zakonodaje. Zakaj mislite, da vas mednarodna zakonodaja ne zavezuje? Ste demokracija, ena izmed redkih demokracij v bližnjem izhodu. Ampak vaš demokratični sistem ni ne vem kako zgleden zaradi ukrepov vaše vlade in vaših oblasti. Hvala. Hvala, gospod Kan. Fotega in eh, Ostrovičius. Thank you, Chair. Uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Dihter, lepo pozdravljeni na našem odboru, Afet, lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Strinjam se z Jeffrejem Van Ordesom v zvezi z Rusijo. Želela pa bi to priložnost tudi izkoristiti za vprašanje. Zanima me, kakšna je interna situacija v Iranu. Vemo, da uh, ogromno ljudi demonstrira v Iranu, zanima me, kaj se dogaja zdaj. Zanima pa me tudi, če bi lahko predstavili, kakšno, kakšen je vašen pogled na to, kaj se bo zgodilo v Siriji, kaj se bo zgodilo z Asadom, zlasti s pričo nedavnih dogodkov. Zanima me, kako vi ocenjujete situacijo v Siriji in zlasti v uh, provinci Eldlib. Hvala, še Peter Strovičius. Najlepša hvala. Uh, pozdravljeni, gospod Dihter, v našem parlamentu. Prav je, da se vsake toliko časa odkrito in pošteno pogovorimo, kljub eh, določenim okoliščinam. Najprej bi želel izraziti sožalje vsem družinam, ki so izgubile svoje bližnje eh, člane v terorističnih napadih. Imam pa dva, eh, dve vprašanje. Zanima me prvo kot prvo, kako gledate na ta trend antisemitizma uh, po svetu? Tega je vedno več in zanima me, kako to vpliva na izraelce, ki živijo v različnih državah po svetu. Zanima me vaš pogled na to. Uh, drugo vprašanje pa se nanaša na vaše odnose s Turčijo. Ogromno uspono in pacov so bili. Smo, se, je bilo opaziti v vaših odnosih s Turčijo. Gospod Erdogan je povedal tudi nekaj, nekaj zelo krempih besed na temo teh odnosov. Potem pa imamo tu še razprave med Turčijo, Iranom in eh, Rusijo in mislim, da smo lahko spričo teh uh, razgovorov zaskrbljeni tudi na Zahodu. Zanima pa me, kako bi vi opisali svoje odnose s Turčijo. Najlepša hvala, kolegi. Zanima me, če bi se želel klasiti še kdo. Kaže, da ne. Kar nekaj vprašanj ste dobili, gospod eh, predsednik, in tudi nekaj političnih izjav smo slišali, tako da predlagam, da vam damo deset minut. Zato, da odgovorite na čim večje število teh vprašanj. Vem, da znam biti nemogoče posebno. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poskušal bom odgovoriti na vaše vprašanja. Z mano so tudi kolegi, eh, prav tako člani Kneseta. Najprej bi se dotaknil izjav, ki niso bila vprašanja. Svoje poklicno življenje sem posvetil boju proti terorju. Priča sem bil različnim oblikam terorja. V Izraelu, na Zahodnem bregu, v Gazi, v Libanonu, povsod po svetu. povezave z različnimi državami eh, najdemo tukaj. Eh, nekatere zastopajo tudi ljudje tukaj. Proti terorju se ne moreš eh, boriti sam. Ne v Izraelu, ne v Belgiji, ne v Nemčiji, ne v Franciji, ne v Španiji, ne v ZDA, niti ne v arabskih državah. Potrebuješ zaveznike. Teror namreč ne pozna meja. Al-Kaida ni poznala meja. ISIS, ki se je poskušal povzpeti na mesto islamskega kalifata, ni poznal meja. Ponosen sem na vse tiste, ki se borijo proti teroristom. In zelo mi je žal za primere, ki jih mi in jaz kot vodja nekaterih operacij nismo uspeli preprečiti, v katerih so eh, umrli ljudje v Izraelu in v nekaterih sosednjih državah. Brez dvoma so številni tukaj prav tako bili boj v vojnah, eh, se borili proti terorizmu. Ni vojne brez napak. Ampak nikoli, nikoli v življenju nisem želel nedolžnemu škodovati. Sem sin nekoga, ki je preživel holokaust. Točno vem, kaj to pomeni. In brez primere je to trpljenje judov pred zgolj 80 leti. Ko smo oblikovali državo, mi, tisti, ki so takrat živeli, sam sem se rodil potem, smo se kot država Izraela odločili, da bomo država, nacionalna država za jude. To ne pomeni, da drugi ljudje ne morejo živeti v Izraelu, ampak priznanje države Izraela kot nacionalne države je nek unikum, nekaj posebnega za jude. In to pravi tudi osnovna zakonodaja. Osnovna zakonodaja ne govori o pravicah katerega koli državljana v Izraelu. Ne glede na to, če je to uh, jud, ne jud, musliman, eh, kristjan, uh, uh, druz ali katerikoli drugi človek. Lahko preberete ta zakonodajni akt, prosim vas, da to naredite in presenečeni boste. ko sem govoril o primerjavah med terorističnimi organizacijami v Evropi in na Bližnem vzhodu, eh, ste imeli prav. Podobnosti ni. Tudi IRA in ETA sta uporabljali kodo v tem groznem terorističnem sistemu. Kodo, s katero so eh, poskušali preprečiti, da bi umrli nedolžni. To ni vedno delovalo. Ampak v 47 letih boja proti terorizmu na Bližnem vzhodu, proti teroristom iz arabskih držav, iz eh, palestinskih terorističnih organizacij, nisem doživel niti enega samega primera, v katerem bi ena sama oseba poslala kakršnokoli sporočilo, kakršnokoli kodo, da bi poskušala rešiti eno samo življenje. Govorimo o Iranu in Omarju Balevu, članu Kneseta, ki je prav tako borec, bom eh, predal besedo k malu, tako da bo kaj več povedal o Iranu kot eh, vodilni državi, ki gradi orožje za množično uničenje. Vsi vemo, da gre pri tem sporazumu zgolj za odlaganje tega dosežka za nekaj let. S tem eh, jim ne bomo preprečili razvoja jedrskega orožja. Če dovolite, gospod predsednik, bom eh, gospodu Omarju Balefu predal besedo, eh, da eh, spregovori o tem. Gospod predsednik, tako dobro vam gre od roke dajanje besede, da kar izvolite. Na kratko, prosim. Okay, thank you very much. Najlepša hvala. Najprej bi rad povedal, da sem član laboristične stranke, največje opozicijske stranke v Izraelu. sam sem zelo kritičen do trenutne izraelske vlade. Ampak pri vrsti elementov se vsi strinjamo. Vsi menimo, da je Iran država, ki poskuša destabilizirati bližnji vzhod. Mislim, da temu nima smisla namenjati preveč besed, to je dejstvo. Iran poskuša stabilizirati svoje vojaške zmogljivosti v eh, Siriji, gre v bistvu za uh, rakete dolgega dosega, za rakete za uh, boj proti zračnim silam. Ne gre za prestrukturiranje Sirije ali za kaj takšnega. Edini razlog, zakaj to počnejo, je ta, da bodo s tem prst držali nad gumbom in če bodo želeli uh, uničiti to področje, bodo to lahko naredili, če bodo imeli svoje sile v Siriji. Če dovolite, bi se rad dotaknil še ene uh, teme. Gre v bistvu za relativno vprašanje za vse vas. Dva milijona palestincev v Gazi, to je zame eh, vir ogromnih frustracij. Živijo v groznih humanitarnih eh, življenjskih pogojih. Evropska unija želi uložiti stotine milijonov evrov v gradnjo v Gazi, ampak tega ne morete narediti. Zato, ker bi te naložbe šle prek Mahmuda Abasa. Palestinski predsednik noče vzeti vašega denarja, da bi ga vlagal v eh, svoje ljudi v Gazi. In za me je to eh, vir frustracij. Mislim, da bi to moral biti tudi vir frustracij za vas. Prav presenečen sem bil, da nihče od vas ni zastavil tega vprašanja. Zakaj noče palestinski predsednik vašega denarja, s katerim bi lahko ulagal v gazo in izboljšal razmere, v katerih eh, živijo vsi ti palestinci? Hvala. Gospod Dihten. No, glede na to, da časa ni veliko, bi rad v nekaj, nekaj stavkih odgovoril na zelo pomembno vprašanje ki sem ga dobil. Kako lahko naš odbor, ki mu predsedujem, pomaga vašemu odboru oziroma parlamentu tukaj v Evropski uniji? Elementov je več, ampak sam bi se rad osredotočil na enega od njih. To je sistem boja proti terorizmu. Nažalost smo v Izraelu plačali skrvjo naših ljudi, ko smo se učili, kako se boriti proti teroristom mislim, da evropske države ne smejo plačati eh, z lastno krvjo, da bi se naučile istih navkov. Mi smo zbrali veliko izkušenj, vemo, kako se boriti proti terorističnim grožnjam in iz teh izkušenj lahko črpajo vaši predstavniki vaši strokovnjaki. Z nekaterimi državami že imamo dobre odnose, učimo se eh, in tudi poučujemo, kaj je treba narediti za to, da rešujemo življenja. In včasih izkušenj ne moremo kupiti v nobeni trgovini, ne v IKEA, ne druge. Edini način, da pridobimo izkušnje, je dejanski boj proti teroristom. Nažalost smo trpeli zaradi številnih napadov, številnih dogodkov. In naučiti smo se morali, kako se boriti proti temu, in to seveda ni bilo preprosto. Leta in leta smo potrebovali za razvoj ustreznega uh, načina boja in eh, to metodologijo lahko z vami delimo brezplačno. Hvala. Predsednik Dihter, kolegi iz Kneseta, hvala, hvala, da ste se nam pridružili pri tej izmenjavi mnen. Želimo da boste preživeli lep uh, obisk Bruslja. Najlepša hvala, dobrodošli ste seveda tudi vi v Jeruzalemu. Eh, and it uh, became the post-president of Molotov, the west side of uh, Ukraine. And then 22nd of August 1949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 Okay, ladies and gentlemen, we're running late. Gospe in gospodje, zamujamo. 12 minut zamude smo si pridelali. Prosim vas. Da tisti, ki ne boste sodelovali na našem sestanku, zapustite dvorano, gostje. Sedaj smo pri sedmi točki. Najprej bom. Uh, poveda, povedal nekaj vsem prisotnim kolegom in kolegicam. Ta odbor poskušam vol, voditi pošteno, uravnoteženo, ampak moram reči, da me žalosti to, kar se je zgodilo pri tej zadnji točki. Vsak kolega in kolegica lahko seveda pove, kaj je kar želi, ampak slišali smo nekaj precej direktnih besed v razpravi z našim eh, gostom. Predlagam, da se o tem pogovorimo na sestanku predsedstva odbora. Pogosto se zgodi, da se ne strinjam z našimi gosti. In pogosto, naprimer, ko smo tukaj imeli eh, iranske goste, bi eh, lahko tudi sam kaj povedal, ampak poskušamo spoštovati vse naše goste, ne glede na politična stališča in to strpno in prijazno. Mislim, da bi se morali pogovoriti o tem, kako eh, obravnavamo goste v prihodnosti, eh, ne glede na to, če prihajajo iz ene ali pa druge države, Izraela ali pa eh, odkot drugot, to me žalosti. Ne, Ana Gomeš, povedali ste svoje, v redu, ampak o tem želim govoriti kdaj drugič. Gospod predsednik Vi ste dejali, da vam je v čast, da pozdravite tega gosta, jaz sem pa dejala, da mi ni v čast. No, nisem govoril zgolj o vaši izjavi, ampak tudi o drugih izjavah in dejal sem, da nam je v čast, da so z nami goste iz Kneseta, eh, ne gre zgolj za gospoda tukaj, ampak tudi za tri druge kolege. Eh, mislim, da moramo spoštovati vse goste, ki jih povabimo v ta odbor in upam, da se bodo tudi drugi kolegi in kolegice strinjali glede tega. Sedaj pa smo pri sedmi eh, točki, gre za poročilo v poročilo komisije v Albaniji. Besedo dobi gospod Flekenstein. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Pred jutrišnjim glasovanjem bi eh, predstavil nekaj zadev, o katerih smo še razpravljali v krogu poročevalcev v Senci. Najprej bi se zahvalil vsem poročevalkam in poročevalcem v Senci za to, da so z mano v manj kot eni uri uspeli oddelati vse kompromisne predloge tega ne govorim samo zato, ker vam želim pokazati, kako lepo lahko govorim, ampak tudi zato, ker želim ponazoriti, kako dobro je, da se lahko načeloma strinjamo glede obravnave držav Zahodnega Balkana v Evropskem parlamentu. Dovolite mi, da navedem nekaj glavnih povdarkov. Štiri leta je že, odkar je Albanija strani Evropske unije uradno dobila eh, status kandidatke za pridružitev Evropski uniji. Z jutrišnjim glasovanjem bomo jasno pokazali, da se to mora pokazati tudi v praksi. Zato podpiramo priporočila Evropske komisije, da se začnejo pogajanja z Albanijo za pristop k EU. Hkrati pa tudi jemljem na znanje stališče sveta izpred poletja letos, ki govori o stanju v Albaniji čakamo na juni prihodne leto, upamo, da bo svet držal svojo besedo in da bo prihodne poletje prišlo do ustreznega sklepa strani sveta in da se bodo s tem pogajanja dejansko začela. Seveda pa s tem poročilom po eni strani kažemo ali izpostavljamo pozitivne stvari, po drugi strani pa omenjamo tudi da od albanskih prijateljev določene stvari še pričakujemo. Pri vseh reformah je najpomembnejše, mm, da, da Albanija ne zadovoljuje samo Evropske unije, eh, ampak da predvsem izboljša kvaliteto življenja svojih prebivalcev. Podpiramo predlagano reformo pravosodja in eh, opažamo, da ta že kaže prve rezultate. Preverjanje eh, reforme in pa predlaganih postopkov že kaže prve pozitivne sadove, kar je eh, pozitivno. Hkrati pa v poročilu govorimo tudi o tem, da pričakujemo več. Več, ko gre za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu in ko gre tudi za zaščito človekovih pravic, še posebej lastninskih pravic in pa. Um, da tudi na tem področju pričakujemo izvajanje danih zavez. Še enkrat bi se zahvalil vsem poročevalcem v Senci za njihove konstruktivne pristope, sploh ko gre za zagotavljanje pravic manjšin. Vsak, vseh manjšin nismo poimensko izpostavljali, kajti za vsako manjšino pravice veljajo, ne glede na velikost manjšine ali pa na problematiko manjšine. Problematika manjšin mora biti omenjena na splošno. Govorili smo tudi o okoljski politiki in izpostavili, da nas skrbi ne samo gradnja morbitnih jezov na Vjosi, ampak tudi gradnja drugih hidroelektrarn. Kajti tu je treba spoštovati zakonodajo, treba je biti transparenten in morda bi veljalo to transparentnost še ukrepiti. Za konec pa, če sem lahko še nekoliko bolj pozitiven, bi izpostavil še soseščino, kajti soseščina je eh, za nas vedno zelo pomembna. Tudi pomembna točka, ko govorimo z albanskimi kolegi. Sosedska politika pomeni, da se zauzemamo za stabilnost regije. Albanija to počne in eh, k sreči pri tem niso sami, kajti tudi drugi se zauzemajo za varno soseščino. Še enkrat hvala vsem poročevalcem v senci. Ja, veselim se že jutrišnjega glasovanja in eh, pripričal sem, da bo Albanija dobila precejšno podporo. Hvala. Klut, hvala za ta eh, prispevek, zdaj pa sledi razprava. Edward Kukan for the EPP. Najprej Edward Kukan v imenu ELS. Thank you very, thank you very much, Najlepša hvala, gospod predsednik. Zdi se, da je bilo sodelovanje dobro, ampak ponovil bi to, kar je povedal gospod Fleckenstein. Resnično ocenim njegovo sodelovanje s poročevalci v senci. Mislim, da je rezultat dobro, eh, dobro uravnoteženo poročilo, ki bo sprejeto brez večjih ovir. Mislim, da s tem poročilom pošiljamo štiri sporočila v Albanijo. Prvič, Albanija je napredovala pri procesu integracije in zato moramo podpreti začetek eh, pristopnih pogajaj naslednje leto. To je odraženo tudi v naših predlogih spremembe. Drugič, spodbujati moramo k nadaljevanju reform na področju pravosodja, vladvine prava in javne uprave. Obenem moramo slediti izvajanju teh reform in izpostavljati moramo problematične točke, ob enem pa eh, jim čestitati za dobro upravljeno delo. Albanija se mora še naprej boriti proti organiziranemu kriminalu in korupciji, ki eh, ovirata njihov napredek. Potrebujemo konkretne rezultate v tem boju, v boju proti eh, trgovini z drogom in proti kanabisu, pa tudi proti pranju denarja, ki je nažalost precej razširjeno v državi. Četrtič, politična polarizacija lahko upočasni proces reform in integracije. Primer za to je eh, reforma volilne zakonodaje in sprejem eh, priporočil eh, OECD. Pozivamo vse stranke, da rešijo vprašanja, ki so povezana z integracijo v Evropsko unijo. Pričakujemo, da bodo vse politične stranke delovale v okviru demokratičnih institucij. Še enkrat najlepša hvala poročevalcu. Mislim, da smo eh, poslali sporočilo eh, upanja v eh, Albanijo, pa tudi sporočilo Evropski komisiji. Najlepša hvala. Charles Stanek v imenu EKR. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam uh, sporočilo v imenu Eleni Teočaro, ki je poročevalka v senci moje skupine. Uh, Balkan je zelo pomemben uh, element uh, evropske celine. Albanija se mora pridružiti uh, Evropski uniji, vključiti jo moramo Evropsko unijo, ampak uh, Albanija je država polna uh, izzivov, nekaj demokratičnega deficita. Uh, vlada in vse stranke morajo narediti vse, kar lahko, da, zato da se borijo proti korupciji. Država mora spoštovati človekove pravice, tudi pravice manjšin poročilo gospoda Fleckensteina je uspešno pokrilo osnovna vprašanja, kar se tiče eh, socialnih in ekonomskih vidikov eh, življenja Albancev, eh, izpostavlja proces približevanja Evropske unije. Evropska unija jih ne sili v nič, ampak zgolj spodbuja k spoštovanju demokratičnih institucij v državi. Poročilo je uravnoteženo, takšni so tudi kompromisi, kar se tiče političnih, pravnih, ekonomskih in socialnih vidikov, bo poročilo pomagalo eh, albanski vladi in njihovim državljanom, da stopijo na pot pogajanj v eh, smeri cilja članstva Evropske unije. Seveda eh, morajo reforme izvajati Albanci v lastnem interesu. Pozdravljamo vse ukrepe, ki so že bili sprejeti za približanje Evropske unije. Albanska vlada mora prek dialoga rešiti vprašanja eh, z Grčjo na podlagi mednarodnega prava in eh, konvencij, spoštovati morajo pravice eh, Grkov in drugih manjšin v lastni državi. Gospa Teokaro se zahvaljuje poročevalcu in poročevalcem v Senci za odlično sodelovanje. Najlepša hvala. Alde, nihče ni prosil za besedo. Potem pa zeleni Igor Šoltes. <laughs> Najlepša hvala za besedo gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za odlično upravljeno delo in za odlično pripravljeno poročilo. Da, Albanija je naredila veliko napredka, ampak manevrskega prostora za izboljšave je še vedno veliko na področju pravosodja, vladavine prava, javne uprave, pa tudi na področju javnih naročil. Boriti se je treba proti korupcijam, proti nezakoniti trgovini z drogami in proti organiziranemu kriminalu. Tukaj čaka še veliko dela. In eh, paziti moramo na te izzive v prihodnosti. Ampak tukaj smo tudi zato, da spodbudimo politične stranke, da izkoristijo to sodelovanje med strankami in da sodelujejo. Če imajo in bodo imeli iste cilje, če si bodo prizadevali za približanje evropski integraciji eh, s pomočjo ustreznih reform, potem eh, bo to sodelovanje za njih obrodilo sadove. Še posebej nas veseli, da so bili naši predlogi o zaščiti okolja in o civilni družbi vključeni v kompromise pri tem poročilu. O tem je govoril že gospod poročevalec v prejšnjih poročilih. Smo izpostavili problem reke Fjosa in eh, problem hidroelektrarne. Tudi vlada v Albaniji mora razumeti, da je spodkopavanje eh, območja z okoljsko zaščito v nasprotju z evropskimi merili in standardi. Prositi moramo albanske oblasti, da spoštujejo te mednarodne okoljske standarde in pravila. Albanija je država, v kateri se skriva veliko priložnosti in marsikaj je v rokah albanskih politikov. No, po drugi strani pa lahko Evropski parlament prav tako pomaga Albaniji pri napredku v prihodnosti. Hvala. No to... Nihče drug ni prosil za besedo. Ne, motim se, gospod Epitedeus. Parakalo. Najlepša hvala, gospod predsednik. No, dejstvo, da v poročilu najdemo tudi poziv albanski vladi, da spoštuje človekove pravice, je pozitivna stvar. Največja manjšina v Albaniji je grška manjšina in njihove pravice se trenutno tepta. Ravno zato je to stališče poročevalca, da se albansko vlado pozove k spoštovanju človekovih pravic, pravilno. Se pa ne strinjam s poročevalcem, glede tega, da si Albanija prizadeva za dobre sosedske odnose. Mislim, da je bilo tukaj že večkrat jasno izpostavljeno, da ima Albanija teritorijalne zahteve eh, v okolici, tudi v Grčiji. Če se ta situacija ne bo izboljšala, če tukaj ne bo napredka, potem po mojem mnenju ni spremljivo, da se začnejo pristopna pogajanja z Albanijo. Hvala. Thank you. Najlepša hvala. Bi še kdo rad besedo? Ne, potem pa bomo sklenili našo razpravo. Naslednji korak v tem postopku je glasovanje, ki bo potekalo jutri ob pol treh. Hvala. Sedaj pa točka številka 8, poročilo o poročilu komisije v Črni Gori. V čast mi je, da besedo predam Charlesu Tenoko. Hvala, gospod predsednik. Kratek bom, glede na to, da smo o tem že govorili, da nas jutri eh, čaka glasovanje. Zahvaljujem se poročevalcem v senci za dobro, pozitivno sodelovanje, kot ponovadi smo našli dobre kompromise, imamo več predlogov sprememb po najbolj perečih temah. Poročilo odraža velik napredek Črne Gore v pristopnem procesu. Odprtih vprašanj ni tako veliko, poročilo izpostavlja svobodo medijev in boj proti korupciji, to sta glavna izziva. Mislim, da moramo izpostaviti, da je vlada že naredila veliko napredka na tem področju. Naslednji korak bo velik, ampak bo tudi velik izziv, ampak brez doma bo vladi uspelo. To odraža tudi eh, više zahteve v širitvenem procesu. V večji meri se izpostavlja ta poglavi 23 in 24, eh, to bo moje zadnje poročilo. Eh, nažalost, eh, nažalost, zaradi Brexita ne bom več stalni poročevalec, ampak brez dvoma bo Črnagora prva država, ki bo zamenjala Združeno kraljestvo kot 28. Eh, državo članico, potem ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. In to mi bo v uteho zaradi te. Eh, žalostne, eh, obžalovanja vredne eh, odločitve moje države. Rad bi izpostavil še odstavke 39 in 40. Tukaj smo naredili nekaj, eh, nekaj sprememb zaradi novih dejstev. Gre za predloge spremembe 39 in 40. Če imate še kakšne komentarje, jih lahko podate do jutri pred glasovanjem. Še enkrat hvala za vaše sodelovanje. Uh, ne zgolj pri tem poročilu, ampak pri vseh poročilih o Črnjegori. Moje delo je bilo zaradi vašega dobrega sodelovanja eh, preprosto. Najlepša hvala in v imenu vseh kolegov in kolegic hvala za odlično upravljeno delo. Vedno ste tesno spremljali dogajanje v Črnjegori. Gospod Ademov, gospod Kukan in gospod Radoš želijo besedo. Gospod Šoltes. Flickenstein. Prav. Potem pa bomo začeli. Gospod Ademov v imenu Andreja Kovačeva. Благодаря, господин председател. Бих искал да извиня и... Налепша хвала, господ председник. Рад би се оправичил у имену Андрея Ковачева. Туди он е отсотен, зато кер е... Je na misiji v Izraelu kot namestnik predsednika skupine LS. Gospod Kovačev se zamenu, eh, zahvaljuje gospodu eh, Charlesu Tenoku za konstruktivno sodelovanje pri tem poročilu. V letošnjem poročilu in v prilogi spremembe k temu poročilu smo poskušali doseči vrsto ciljev. Večina političnih skupin v odboru se strinja glede najpomembnejših tem. Boj proti organiziranemu kriminalu, še posebej proti trgovini z ljudmi, boj proti pranju denarja, zagotavljanje svobode izražanja in svobode medijev, status eh, javne RTV v Črnegori in pa razmere za novinarje. Sestanki s poročevalci v senci so bili zelo konstruktivni, uspelo nam je doreči kompromise. Mislim, da je končno besedilo zelo uravnoteženo in kolegi in kolegice prosim, da ga podprejo. Mislim, da je Črna Gora dosegla veliko napredka in vse politične skupine bi morale to tudi priznati, ampak eh, reforme je še treba izvajati. Hvala kolega Demov. Hvala, gospod Ademov. Knut Fleckenstein, na menu socialistov. Zelo na kratko, našega pročevalca Senci žal ni tu, zato bom jaz prevzel besedo v njegovem imenu. Zelo hvaležni smo za odlično delo, ki ga je upravil gospod Tenok. Z njim se strinjamo in se mu tudi zahvaljujemo za odlično sodelovanje s vsemi poročevalci v Senci. Prav tako se že veselimo jutrišnjega pozitivnega glasovanja. Hvala. Hvala, gospod Fleckenstein, v imenu skupine Alde, gospod Radoš. Niste v Sarajevu. Eh, hvala, gospod predsednik, zahvalil bi se gospodu Tajnoku ne samo za dobro sodelovanje pri tem poročilu, ampak predvsem za odlično sodelovanje v zadnjih štirih letih. Bi se mu pa zahvalil tudi za njegovo delo v preteklih desetih letih in tudi za optimizem, ki ga je gospod Tenok eh, izka, eh, izkazoval Črni Gori na poti proti Evropski uniji. To je postopek, ki se vleče že kar nekaj časa, kajti obstaja nekaj ovir določene reforme se izvajajo izjemno uh, počasi. Naprimer, ko gre za boj proti korupciji, ko gre za uh, reformo pravosodja, uh, ko gre za organiziran kriminal in tako naprej. Črna Gora ima precej internih težav, ampak edina perspektiva Črne Gore in pa vseh ostalih pet držav Zahodnega Balkana je Evropska unija. Mislim tudi, da. Evropski parlament s svojimi poročili pošilja pozitivna sporočila tem državam in jim pravi, da je to edina prava pot. Hvala. Hvala lepa. V imenu zelenih, gospod Šoltes. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi se zahvalil poročevalcu za zelo uh, dobra kompromisna stališča, ki smo jih uspeli izdelati in hvala tudi za uh, eh, amandma 28, oziroma odstavek 28, ki govori o zaščiti okolja, določenih okoljskih vidikov. Naprimer, ko gre za zaščito um, solin v ulcinju. Hvala tudi drugim skupinam, ki so podprle naš uh, predlog spremembe 118 glede uh, Eh, financiranja ali sofinanciranja določenih eh, hidroelektrarn z evropskim denarjem, kar je popolnoma nespremljivo. Enako velja za Skadersko jezero in pa s tem povedam amantma 119. Uh, eh, amandma je 25 uh, eh, gospoda Kovačeva in pa uh, predlog 69 glede preprečevanja korupcije strani uh, sveta sta prav tako zelo dobra in jih bom podprl. Vem, da je delo organizacije gospoda Markoviča zelo uh, boleče za precejšnjo število uh, črnogorcev, ampak to je mm, delo, ki bo na koncu v korist tej državi, zato mm, dela takšnih organizacij ne bi smeli šikanirati. Uh, In zato tudi podpiramo kompromisni predlog glede amandmaja 43 in pa 12. Hvala. Hvala, gospod Šoltes. GUE, EFDD, ENF, ni koga, ki bi spregovoril o teh besedah. Tako da, kot se še gospod Kukan. Hvala, bom kratek, ker se lahko posem strinjam s tem, kar povedal gospod Kovačev kot poročevalec o senci iz ELS. Cenim delu gospoda Tenoka in se mu tudi zahvaljujem za njegovo, kot ponavadi, zelo kompetentno obravnavo tega dosjeja. Eh, Črna Gora se bliža Evropski uniji počasi, ampak vendarle. Ampak predvsej dela bo treba še storiti, naprimer, ko gre za reformo pravosodja in pa boja proti korupciji. To je sicer že bilo omenjeno, ampak velja ponoviti da je treba jasno obsoditi morebitno um, ustrahovanje ali pa negativne uh, kampanje zoper uh, novinarje. Pos tudi pozivamo k temu, da se poišče vse prejšnje napade na novinarje, ki so se že zgodili. Treba je zagotoviti neodvisnost javne radio televizije. To velja tako za splošno delovanje, kot tudi delovanje v morbitnih političnih oziroma predvolilnih kampanjah. Končal se je tudi bojkot v okviru uh, Črnogorskega parlamenta, kar je dobro. Črnogoro bi pohvalil zato, ker je pozitivno naklonjen na evropskim politikam in tudi um, regionalnemu sodelovanju. Še posebej zato, ker na Črnogoro v zadnjem času precej pritiska neka tretja država. Hvala. Hvala, gospod Kukan, zdaj pa še gospod Tenek v koncu. Hvala. No, to je pa eno od najlepših poslovilnih daril strani mojih kolegov, eh, ki sem jih kadarkoli prejel. Hvala, ker ste se mi tako lepo, čeprav kratko in internato, zahvalili za opravljeno delo. Hvala gospodu Kukanu. Eh, še posebej zato, ker je izpostavil eh, ustrahovanje novinarjev in pa medijsko svobodo. Zato se zavzemam tudi sam in upam, da se bo tudi parlament še naprej. Enako velja tudi za morebitne okoljske vidike. To je nekaj, kar se vleče skozi, prečez, skozi že nekaj poročil. Mislim pa, da gre za eno od tistih poročil, ki jih horizontalno podpirajo vse politične skupine v Evropskem parlamentu in prepričan sem, da bo Črnagora v prihodnih letih dobivala še več zagona, še več vetra svoje jadra in da se bo v koncu tudi pridružila Evropski uniji. Hvala. Hvala vam, gospod Tenok. Tako tudi s to točko lahko končamo. Glasovali bomo jutri popovdne v našem odboru. Tako. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu, točka 9, poročilo komisije o nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Besedo dajem poročevalcu gospodu Vajglu, ki bo predstavil naslednje korake in pa tudi jutrišnjo eh, glasovanje. Ivo, hvala. Spet bom govoril v slovenščini, pa prosim za prevod in slušalke. Rad bi se na začetku tudi zahvalil vsem, ki so prispevali k temu, da je ta, to poročilo o Makedoniji letos bolj odprto, bolj spodbudno, bolj aktivno kot prejšnja leta, tudi manj polemično, zato bi se posebej rad zahvalil tudi grškim kolegom. Seveda je sporazum, ki sta ga dosegli vladi v Skopju in Atenah, pri vseh nas vzbudil veliko optimizma in pričakovanja da se bo dolgo obdobje čakanja v čakalnici za Makedonijo končalo in da bo stopila po poti, ki vodi v polnopravno članstvo v Evropski uniji, tudi v zvezi NATO. Eh, rad bi rekel, da je pri vsem tem procesu zadnjih let, ko, ko je Makedonija premagovala politično krizo, da je tudi naš parlament odigral pomembno vlogo in aktivno vlogo eh, eh, v, v izvajanju eh, parlamentarne diplomacije, tako kot ko smo prispevali k, k pržinskemu sporazumu in tudi do, pri, pri projektu Jean Monnet, ki se še vedno nadaljuje. Za Makedonijo bo seveda potem, ko bomo sprejeli to poročilo in potem, ko bo presegla novo politično krizo, v kateri se nahaja trenutno po referendumu, ki je po nekaterih ocenah uspel, po nekaterih pa je pomenil neuspeh, eh, s tem trenutkom se bodo začeli pravzaprav resnični, resnično delo Eh, in polaganje računov glede eh, usklajenosti eh, z aki komuniter in standardi Evropske unije na vseh področjih. Jaz bi končal samo z priporočilom in željo, da jutri pri glasovanju podprete oralni amandma, ki, ki sem ga dal v zadnjem trenutku, potem ko danes in jutri čakamo na to, kakšni bodo naslednji koraki eh, makedonske vlade eh, glede bodisi zagotavljanja potrebne večine v parlamentu za odobritev sporazuma in, eh, izmenja, in sprememb ustave ali pa za sklic predčasnih volitev. Smisel amandmana je v spodbudi, da da Evropska unija, da NATO nadaljuje za podporo makedonski vladi in eh, omogoči, eh, če si bo sama to zagotovila doma, napredek v smeri članstva v Evropski uniji in v NATO. Hvala lepa. Thank you, colleague Peterle. Hvala, gospod Weigel. No, v nasprotju s prejšnjimi državami, pa je zdaj kar precej govornikov. Kaj sem rekel? A to je Ivo Vajgel, ne Lojze Petrle. Se upravičujem. Torej. Lekenstein, Charles Tanek, Igor Šoltes, Miss Sakurafa in Mr. Epidideos, did I miss them? Še kdo? Kdo ste vi? Which group? Jaz ah, no, se ja, vas poznam, ja. These, any other Greek colleagues? No. Še kdo, kak grški kolega morda? No, pa začnimo, gospod Kukan. Hvala, gospod predsednik, kratek bom. Mislim, da je gospod Weigel eh, svojo eh, nalogo kot poročevalec vzel zelo resno in zato tudi njegovo poročilo rezultat eh, um, kompetentnega dela in tudi sodelovanja s poraževalci v senci. Zato mislim, da ga moramo podpreti. Prejšnji teden sem bil v Sofiji, kjer so bili predstavniki parlamentov vseh balkanskih držav in vsi smo govorili o situaciji v regiji še posebej situacijo v Makedoniji, ki je dramatična. Strinjam se s tem, kar je kolega Weigel povedal o dogodkih po referendumu, ki jih moramo vsekakor ovrednotiti. In zdaj s tem bi edino dejal, da če bo treba organizirati prečasne volitve, bo to povzročilo totalen kaos v Makedoniji in ta bo trajal zelo dolgo. Strinjam se s predlogom spremembe, da bi morali jutri glasovati o resoluciji, kaj ti dovolj časa bo za to, da se tudi plenum seznami z aktualno situacijo v državi. Hvala. Hvala. Edward Knut Fleckenstein. Gospod predsednik, gospod Vajegl, spoštovane kolegice in kolegi, govorim v imenu Tonina Piculeja ki ima nekaj težav z letalom, kot kaže, bo prišel šele po noči. Kakorkoli, v njegovem imenu bi se tudi jaz zahvalil za upravljeno eh, delo strani poročevalca in za sodelovanje. Jutri bomo o tem torej glasovali in vem, da smo pardon, govorili o tem, kakšen bi bil najboljši predlog za naprej. In mislim, da je ustni amandma gospoda Vajgla ustrezna rešitev osebno eh, obžalujem preprečljiv rezultat, da na referendum ni prišlo dovolj ljudi. Vlada pripisuje eh, nizko udeležbo na referendumu opoziciji oziroma delu opozicije in upam, da ta neuspel referendum ne bo začetek novih kriz v Makedoniji, ki bi morda lahko imeli za posledico tudi prečasne volitve, ki jih je omenil že gospod Kukan. Če se vrnem na poročilo napredku, jutri bomo glasovali o Makedoniji in ko gre za Makedonijo, lahko res govorimo o napredku v zadnjem letu morda o največjem napredku med vsemi državami na Balkanu, ki želijo pristopiti k Evropski uniji. Naloga trenutne vlade sploh ni bila preprosta. Kajti dolga leta v Makedoniji ni bilo napredka, celo nazadovala je ta država. V poročilu gospod Weigl govori o eh, dobrem delu makedonske vlade in o normalizaciji odnosov tako z Bolgarijo kot tudi z Grčijo. Mislim, da ta splošna politična klima državi omogoča eh, boljši politični diskurs s svojimi sosedami eh, in tudi interno v sami Makedoniji, kar je osnova za eh, pristop ali pristop na pogajanja z Evropsko unijo. Seveda pa morajo pri tem sodelovati tudi predstavniki opozicije. Omeniti je tudi treba, da obstaja še nekaj odprtih vprašanj. Predvsej bo treba še stvariti, naprimer, eh, določene reforme v državi, izboljšanje političnega ozračja v državi, izboljšanje politične komunikacije in pa tudi uh, vzpostavitev kulture dialoga. Hkrati moramo omeniti tudi potrebo po nadaljnih reformah na, pod, na gospodarskem področju, na pravosodnem področju in tudi na področju notranjih zadev. Hkrati moramo še poskrbeti, da se okrepi svoboda medijev in boj proti korupciji. V koncu ne povem, da je mm, trenutno makedonska vlada pokazala, da ima dovolj poguma za sprejemanje pomembnih političnih odločitev. Zato moramo tudi po referendumu še naprej popolnoma podpirati makedonsko vlado pri eh, začetku predpristopnih pogajanj z Evropsko unijo, ki ne bi se začela prihodne leto. Poročevalcu se zahvaljujem, mislim, da je besedilo dobro in jutri bomo vsekakor podprli Eh, poročilo in hkrati tudi Makedonijo ter njene prebivalce. Hvala. Hvala Knut Fleckenstein. Čau Stenok za EKR. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi se pridružil kolegom, eh, ki so podprli zelo uravnoteženo poročilo Iva Vajgla. Upam, da bo jutri tudi sprejeto in eh, da bodo ti kompromisi dobili podporo. Kompromis 5, ki govori o zelo delikatnem vprašanju imena Makedonije, je zelo pomemben. Brez resolucije ali brez rešitve glede tega občutljivega vprašanja Makedonija ne bo napredovala in vse skupaj postala neka akademska, eh, akademski postopek. Zelo težko je bilo razumeti, kaj točno se dogaja v Makedoniji ampak eh, dogodki v zadnjih nekaj dneh kažejo, da se morda sporazum, ki je bil sklenjen, ne bo uresničil, kajti na referendum je šlo premalo ljudi, govori pa se tudi o prečasnih volitvah. Matthew Nimitz, posebni poročevalec OZN, je dejal, da bi morda trajalo še dodatnih 25 let za sklenitev novega sporazuma, če bomo zamudili to zgodovinsko priložnost. To ne bi bil samo velik udarec za Makedonijo, ampak tudi za celoten um, proces pristopa držav Zahodnega Balkana k Evropski uniji. Vseeno pozdravljamo um, delo trenutno makedonske vlade in pa tudi eh, njen trud, ko gre za izboljšave na področju eh, pravne države, ko gre za svobodo medijev, ko gre za ne nazadnje boljše odnose z državami v soseščini, kot sta Bolgarija in pa Grčija. Zahvalil bi se tako kot vedno, Ivo Vajglu za pozitiven pristop in za uspešno sodelovanje med kolegi. Hvala. Igor Šoltes. Hvala, Igor Šoltes. Ani njega več. Gospa Sakodafa, mi skupine Guje. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se zahvalila gospodu Vajglu za upravljanje delo in hvala za uspešno sodelovanje, ki smo bili priča pri nastanku tega dokumenta do zdaj. Jaz sama sporozumu nasprotujem, zato ker ga politično ne bo možno izvajati, ker je prišlo do umetnega posega, umetnega, umetne ustvaritve takšnega sporozuma. In ker s tem sporozumom tudi ne bomo mogli premostiti leta in leta eh, razlik med tema dvema državama in tudi eh, politične nesoglasje celotni regiji. Opažamo, kaj počne Evropska unija, ampak menimo, da to ni nekaj, kar bi bilo v čast evropskim državljanom. Ne glede na to, ali je državljanom to všeč ali ne. To smo videli z referendumom v Grčiji, z Brexitom, enako pa se dogaja v Makedoniji državljani so aktivni in se obračajo stran od Evropske unije. To je jasno. Zato eh, moramo tem ljudem prisluhniti. Ampak Evropska unija gleda stran in trmasto ustraja pri svojem. Mislim, da nas tudi ne bi smelo eh, čuditi, zakaj potem prihaja do uspona skrajnih gibanj. Demokracija pomeni dialog, ne pomeni grožen, ne pomeni monologa spoštovati moramo seveda tudi institucije, kar se dogaja tudi v Italiji. Zelo previdni moramo biti eh, pri tem, kako ravnamo, kajte samo, če bomo ostali zvesti demokratičnim načelom, bo Evropska unija imela prihodnost. Hvala. Najlepša hvala. Ali spremete modri karton gospoda Fleckensteina? Minuto imate, izvolite. Tri vprašanja imam. Prvič. Se prečujem. Ne, ne sprejemam modrega kartona gospoda Fleckensteina kot prvo. In kot drugo, gospod Fleckenstein eh, je proti Grčiji, nazadnje nas je žalil v tem odboru in to je nespremljivo. Težave z našo domovino so. Uh, pereče in mi skušamo naše interese zaščititi, kako menimo, da je prav. Gospod Flekešaj se s tem ne strinja in tudi jaz ne sprejemam njegovega vprašanja v okviru modrega kartona. Šli, uh... V bistvu je, sem s tem, ko sem dal možnost gospodu Flekešajnu možnost, da govori. Eh, eh, neke vrste humor, humorno ložek, ampak kot kaže, danes nimamo časa za humor. Knut, Eh, ali ustrajaš pri svojih komentarjih, ja, dobro, v redu. Boš ostal na seznamu, brez problema. Še dva govornika sta na vrsti, potem pa ti dobiš besedo. Gospod Epitidejo, se naslednji. Hvala, gospod predsednik. No, referendum, ki je bil izveden v Skopju, je nesprejemljiv, ker ni eh, skladen z eh, ustavo te države. Manj kot 50 odstotkov voljivcev se je odeležilo referenduma in ne glede na njegov rezultat eh, se nič ne bo spremenilo, ker je glasovalo premalo ljudi. Kot da referenduma sploh ne bi bilo. Rezultat tudi pomeni, da grški boj z Makedonijo v zvezi z imenom še vedno traja. In jasno je tudi, da vsi izgovori, da se Makedonija zaradi tega ne more priključiti evropskim povezavam, eh, kažejo na to, da bo eh, evropska pokla Makedonije odvisna samo od Makedonije same in od njenih voditeljev. Hvala. Hvala, gospod Kologlu. Hvala, gospod predsednik. Zelo koristno in pozitivno je, da skušamo nekako promovirati ta sporazum, ki po eni strani končuje to neumno eh, razpravo o imenu Makedonije, drugič eh, prinaša stabilnost eh, na Balkan, ki ima tako ali tako že veliko težav. Včeraj je v Bolgariji, v mestu Ruse, eh, prišlo do eh, umora bolgarske novinarke. Dan prej je šlo za eh, spor med Srbi in prebivalci Kosova glede eh, akumulacijskega jezera in tako naprej in tako naprej. Predvsej političnega poguma sta morali zbrati obe strani, zato da eh, še naprej podpirata ta sporazum. Kajti v obeh državah je prišlo do demagogije, do demagogije in do nacionalističnih izpadov eh, opozicije eh, proti temu sporazumu. To je prišlo predvsem za koalicijo fašistov in skrajne desnice. Stranka uh, Nova demokracija, torej desnica, je tudi uh, članica Evropske ljudske stranke in je sodelovala v teh postopkih. Ampak želimo si, da bi vsej širša grška politika nekako zbrala pogum in podprla ta sporazum od fašistov in nacistov tega tako ali tako ne moremo pričakovati. Gospoda Zajev in pa eh, Cipras sta bila dovolj pogumna, da sta podprla ta sporazum, s katerim se bi eh, končalo večletno eh, sovraštvo oziroma večletn, večletna nesoglasja glede imena Makedonije. To je vse. Gospod Fleckerstein, Če imate kakšno vprašanje, pa sem eh, z veseljem na voljo. Lahko pa jaz odgovorim na vaše vprašanje, <laughs> če želite. Hvala lepa. Še kdo? Če ne, potem bom dal, bom, bom dal besedo gospodu Fleckensteinu. Izvolite. No, samo dvoje sem želel omeniti. Prvič, če sem vas žalil ali žalil Grčijo, mi je to žal. To ni bil moj namen. In vsekakor lahko govorimo o mojih stališčih, ni bom spremenil. Drugič, ni važno, kak, kakšen je bil rezultat referenduma. In to bo tako tako šlo zdaj v makedonski parlament, kjer mora sporozum dobiti dvotretinsko eh, podporo, če sploh želimo, da gre postopek naprej. Tako da se vse skupaj je brezpredmetno. Tretjič pa vprašanje, na katerega mi ne morete zgoditi vi, ne vem, ali je to bilo vaše vprašanje ali vprašanje zelenih. In niti ne vem, kako boste zeleni jutri glasovali. Čeprav zanima pa me, ker govorimo o konkretnih zadevah, ne o nekih propadlih referendumih. Ali lahko odgovorite eh, na vprašanje, kako boste jutri glasovali zeleni? No zelenih sploh ni. Dobro. Je, je, eh, je kdo iz skupine zelenih tu? morda lahko odgovori gospodu Flekenštajnu. Ne, nikogar iz skupine zelenih. Dobro, potem pa uh, Ivo Weigl. Eh, Hvala, gospod predsednik. No, nimam česa dodati. Želim se samo pridružiti kolegu, ki je uh, pohvalil pogum in pa tudi ustvarjalnost obeh uh, predsednikov uh, vlad in pa zunanih ministrov tako Makedonije kot tudi Grčije. Vsi štirje so dokazali, da lahko z dovolj dobre volje dejansko eh, premagamo zgodovinska nesoglasja in s tem eh, ustvarimo pot k miru in stabilnosti tudi na Balkanu. Drugič, storil bi nekaj, če se prej nisem storil. Pridružil bi se tudi vsem tistim, ki so pohvalili vlogo gospoda Tenoka v tem parlamentu in tudi v tem eh, odboru. Z velikim veseljem, Charles, sem eh, poslušal eh, vaše prispevke, bili ste vedno zelo konstruktivni in tudi vedno zelo dobro pripravljeni in ste odlično argumentirali svoja, eh, svoje pristope. No, želim si, da bi ostali z nami. Morda pa se bo to vendarle zgodilo. Tako da Najlepša hvala za vse prijazne besede in za sodelovanje. Hvala vam. To je vse pri tej točki. Eh, glasovali bomo jutri ob pol treh popovdne, sledi pa točka deset na dnevnem redu. Zdaj pa imam čast, da gospodu Paškuju predam besedo, oziroma, da... a ne, gospod Kukan, Edvard Kukan, No, vas bom prosil, da predsedujete odboru na mesto mene. Vse nekdo je pripravljen predsedovati, super. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we are now take... Drage kolegice in kolegi, nadaljevali bomo z dobronavo desete točke na dnevnem redu izvajanje pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino. Že drugič obravnavamo poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU Ukrajina bi besedo takoj dal gospodu Galerju, ki bo predstavil osnutek poročila, komentiral pa bo tudi vse amandmaje. Mihajl, izvoli. Dank. Um... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, ker eh, ste organizirali to drugo razpravo. Preden novembra eh, sledi tudi sprejetje, morebitno sprejetje pridružitvenega sporozuma EU z Ukrajino. V preteklih tednih so potekali številni sestanki, številni, številni, eh, številne zasedanja različnih eh, skupin eh, predstavnikov Evropske unije in Ukrajine. In morda bi najprej na kratko poročal o konferenci, o tej veliki konferenci, JATA, European Strategy Conference, conference ki poteka vsako leto. Uh, in potem tudi eh, dogodek v Lvovu, organizirali smo tudi sestanek v Mariupolu. Konec prejšnjega tedna pa je potekal tudi prvi sestanek parlamentarne skupščine eh, Moldavije, Gruzije in Ukrajine, kjer je sodelovala tudi Ana Gomeš. Če si pogledam razvoj nedavnih dogodkov, lahko ugotovim, da v Evropskem parlamentu obstaja kar precejšen konsens glede naše politike do Ukrajine. To, na to kaže tudi uh, predlogi sprememb, ki sem jih prejel, in predlogi za kompromise, ki so prišli do mene. Uh, vtis imam, da reforme potekajo, čeprav morda ne z hitrostjo, ki smo si jih želeli. Ukrajina eh, se odziva na naše komentarje in jih tudi sprejema. Prejšnji teden je bil eh, podaljšan zakon glede statusa določenih regij Donbas, torej gre za oblasti Lugansk in eh, Donjec, ki sta zasedena in to je pozitivno. Mislim, da bi to tudi morali na način zapisati v besedilo. Razvoj dogodkov oziroma nadaljevanje reform, kot so uh, ustanovitev sodišča za boj proti, proti korupciji, uh, so pozitivni in se še dogajajo, čeprav je predvolilni boj že možno uh, slutiti in čutiti tudi pri teh dogodkih. Prihodnjo pomlad bo prišlo do parlamentarnih volitev v Ukrajini. Na sestanku uh, parlamentarne skupščine držav, pridruženih držav, smo govorili tudi o izvajanju določenih vidikov sporazuma, do katerih za enkrat še ni prišlo. Govorili smo tudi o odnosih teh držav z Rusijo, ampak nažalost eh, na tem področju vse zaenkrat še ni prišlo do kakšnih pozitivnih sprememb. Rusija Ehm, ne ehm, želi, kot kaže, v celoti izvajati sporozuma iz Minska. Humanitarna situacija je eh, še posebej na območjih, ki so zasedena ali ki mejijo na zasedena območja zelo težavna tam izvaja Evropska unija kar precej projektov. Eh, v celoti Evropska unija eh, težišče svojega delovanja predstavlja na vzhod Ukrajine, kar pozdravljam, kajti humanitarno področje, humanitar, eh, področje infrastrukture in ostala področja so zelo pomembna za to, da lahko dejansko ljudje, ki živijo v teh regijah, živijo koliko toliko normalna življenja. iz eh, ugotovitve OVSE eh, je razvidno, da prebivalstvo teh regij nima dostopa do vseh potrebnih eh, dobrin in zato tudi ne more normalno živeti v vseh teh regijah. Opazili smo, da med poslanci obstaja precej zanimanja. In tu sem zdaj uh, preskočil na dogajanje v Tbilisiju, uh, da bi države, uh, ki so tam sodelovali, torej Moldavija, Ukrajina in Gruzija, uh, skupaj na ravni parlamentov mm, spremljale in pa pospešeno nadaljevale pri izvajanju teh sporazumov z Evropsko unijo. Uh, Omenil sem že nov program makrofinančne pomoči, ki ga je predstavil in podpisal podpredsednik komisije Dombrovskis ob robu eh, srečanja v Ukrajini. In tudi v okviru tega programa obstaja še nekaj odprtih vprašanj. Kolega Šolc je omenil neko študijo, ki govori o tem, da bi Ukrajina z bolj učinkovito davčno politiko lahko vsako leto eh, pobrala veliko več davčnih prihodkov od svojih eh, zelo bogatih državljanov, kot pa se to dogaja zdaj. In da bi eh, takšna naša politika morda obsegala ali bila tako obsežna, kot je trenutno naša eh, pomoč Ukrajini. 700 eh, občin v Ukrajini se je v zadnjem času združilo z večjimi občinami. Prešel sem na upravno področje, ampak občinskih volitev zdaj še ni bilo. To gre za območja, ki so precej velika in tam živi več, živi več kot milijon ljudi. Eh, ne vem, ali je do teh stvari prišlo zato, ker eh, sledijo k malu lokalne volitve ali ne, hvala Bogu, so bili vsaj imenovani predstavniki volilne komisije, razen enega. In volilne komisije morajo zdaj uh, jasno uh, ustaviti eh, morebitne uh, zlorabe in poskrbeti za to, da bodo lokalne in regionalne volitve, ki bodo izvedene kmalo, potekale na pošten in transparenten način. Evropska unija to sofinancira v višini 102 milijonov evrov. Kot rečeno, sem pri posvetovanjih s poročevalci v Senci opazil, da se strinjamo glede napredka Ukrajine in strinjamo tudi glede tega, da je treba precej stvari še storiti. Vsekakor prihodni predvolilni boj ne sme ustaviti uh, teh sprememb. Pripričan sem, da bomo jutri na glasovanju stvari ustrezno potrdili in da bomo potem na podlagi te eh, parlamentarne večine lahko tudi še naprej sodelovali z Ukrajino. Hrati pa bi tudi izrazil eh, olajšanje, da je eh, Oleg Senco po 145 dneh prekinil zgledovno stavko v sibirskem zaporu. Kar je dobro, to se mi zdi dobro. Ker eh, je bolje, da živi, da je živ za Ukrajino, kot pa da umre zaradi Putina. Tako, hvala. Najlepša hvala, gospod Gal, za to. Zda zelo dolg in celovit uvod. Zdaj pa dajem besedo predstavnikom političnih skupin. Gospod Paško, najprej dobi besedo, ki bo govoril o imenu gospoda Picula. Ja, najlepša hvala. Bom predstavil stališče gospoda Picela. Najprej bi se vam želel zahvaliti za sodelovanje. Najlepša hvala tudi vsem poročevalcem v senci za sodelovanje v zvezi s tem priporočilom. Prepričan je, da je besedilo zdaj boljše v predlogih sprememb se je osredotočil predvsem na to, da je treba izboljšati socialno situacijo v tej državi in izpostavil potrebo po tem, da se izvedejo dodatne interne reforme. Boj proti korupciji na nacionalni, regionalni in lokalni ravni je še vedno prioriteta in mora to tudi ostati delovanje Narodnega urada za korupcijo mora biti učinkovito, zato pa morajo imeti dovolj sredstev, da bodo delali učinkovito. Prav tako izpostavlja potrebo potem, da je treba okrepiti administrativne zmogljivosti državnih eh, ustanov, ki so ključne za izvajanje sporozuma. Omenja javno posvetovanje, raziskave. Eh, in eh, preverjene zakonodaje kot predpogoj, da se sprejme kakovostna zakonodaja. V koncu bi se eh, želel zahvaliti tudi osebno gospodu Galerju, zato ker je upošteval večino njegovih predlogov in izraža upanje, da se bo to sodelovanje tudi nadaljevalo vse, dokler ne bo poročilo spreto. Hvala za iker, e gospod Tenak čestitev bi kolegu Ganarju. Zelo dolgo se že ukvarja s tem, tudi jaz to spremljam situacijo v Ukrajini že leta 2010. 2002 sem bil prvi, ki je v Wall Street Journalu pisal o tem, da Ukrajina zna imeti neko euroatlantsko perspektivo. Michael, morda se spominja, da smo se takrat o tem pričkali v ELS-u. Sploh predlagati to je bilo kar drzno takrat. Tako da sem tako zadovoljen kot razočaran. Uh, Eh, gledite, kje smo zdaj, 15 let kasneje, žalostno je to, da Evropska unija Ukrajini ni dala niti statusa kandidatke. Rusija pa je prisilno eh, aneksirala njihovo ozemlje in s tem kršila mednarodno zakonodajo. Zadovoljen pa sem, da imamo eh, pridružitven sporozum in pa celovit trgovinski sporozum, gospodarstvo se stabilizira in velike prednosti imajo zaradi sporozumov v eh, teh eh, vročičnih časih v eh, Združenem kraljestvu je zanimivo slišati, da številni želijo podoben status, kot ga ima Ukrajina. Ampak jaz jim vedno povem, da so Ukrajini ta status dali, ker se želi približati Evropske unije, ne pa oddaliti, tako kot se je nažalost odločila moja država. To poročilo Michael močno podporam podpiram in se veselim eh, obravnave vseh predlogov spremem kompromisov. Hvala. Najlepša hvala. Ne vidim eh, predstavnikov drugih političnih skupin, tako da bi besedo dal ostalim poslancem, ki želijo besedo. Gospa Bočko bo prva. Ko se nam sepem, eh, eniš gratulal nekaj jelentéstevőnek. Köszönöm a munkáját. Najlepša hvala. Tudi sama bi čestitela poročevalcu za opravljeno delo. Strinjam se eh, z večino predlogov. Res je, da je prišlo do napredka, reforme se izvajajo, postopek pa še ni popoln, še vedno obstajajo težave, ki jih je treba rešiti. Nečesa danes pa v tej razpravi še nismo omenili. Tudi sama bi se želela torej, pridružiti amandmajem v zvezi s uh, zaščito manjšin. Menimo, da moramo ta vidik zlasti podariti, ne samo v odnosu do Srbije in Kosova, tudi v odnosu do drugih držav, naprimer v primeru Ukrajine, vprašanje spoštovanja pred smrčini pomembno. Eh, zakaj? Prav zna se zgoditi, da uh, bo v teh predvolilnih časih prišlo do tren z manjšinami in upamo, da bi s, to vrstno, s to vrstnim pristopom malce omilili to vrstna trenja in da poskušamo Ukrajino usmeriti pač v to smer, da spoštuje mednarodno zakonodajo. Glede zakonodaje o izobraževanju, vemo, da so to posodobili, kar je dobro. 4. oktober pa so sprejeli nov zakon o jezikih v prvem branju, s čimer je ukrajinščina postala, postala edini uradni jezik v Ukrajini. Tako da je s tem nastal potencial za nek konflikt. Ne vem, če je to samo del predvolilne kampanje ali pa Ukrajina zares poskuša ustvariti neko situacijo, v kateri bi vse te manjšine in pa um, različne manjšine v eh, državi teže živele skupaj, eh, skupaj. Kot je bilo povedano že prej, obstaja kar nekaj desničarskih nacionalističnih organizacij, ki kršijo človekove pravice. Obstajajo naprimer tudi peticije, ki spodbujajo k deportaciji eh, mačarske manjšine v Ukrajini. To je nedopustno. Imajo tudi portal, kjer najdete seznam vseh sovražnikov Ukrajine. In teh tovrstnih portalov in tovrstnih zadev Evropska unija ne sme tolerirati. Nujno je, da se Ukrajina resno loti teh pojavov in zagotovi spoštovanje različnih eh, nacionalnih manjšin. Tudi mi moramo delati v to smer, zato da bi zagotovili, da se spoštuje evropske vrednote. Tudi na terenu, ne samo na papirju. Hvala. Much, Najlepša hvala, gospa Bočko. Gospa Gomeš. So uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Podpiram Michaela Gellerja, podpiram delo, ki ga je opravil, opravil zelo uh, podrobno analizo tega, kaj uh, je treba še postoriti v naših odnosih z Ukrajino, zato da bi ta država se še lažje spoprijela tako z internimi kot eksternimi izzivi, zlasti kar zadeva Rusijo. Še nekaj želim dodati vseeno. Strinjam se s tem, kar je povedal poročevalec, da smo imeli zelo uh, zanimivo medparlamentarno skupščino v Tbilisiju. sodelovanje, eh, ki zna biti rezultat to vrstnega zasedanja, je zelo koristno za vse tri države, pa tudi za nas. Saj lahko zagotovimo več podpore eh, za njihove potrebe, njihove potrebe tudi bolje poznamo. Bi pa želela opozoriti še na eno področje, kjer bi morali storiti več. Gre za to, da bi dali več sredstev, več možnosti tistim, ki se borijo proti korupciji v Ukrajini, tudi nevladnim organizacijam. Vem, da že ukrepamo v zvezi s tem, ampak potrebno je doseči še več rezultatov. Ne samo, da moramo pred roko pravice privesti tiste, ki so krivi resne korupcije v preteklosti, Janukovič in tako naprej. Um, ampak, eh, da se to zgodi tudi zdaj. Prav tako pa moramo eh, poskrbeti za to, da bo Ukrajina potem izterjala vse te zneske, uh, ki so ji bili oduzeti. Civilna družba v Ukrajini opravlja odlično delo v Ukrajini na tem področju, jih pa ne podpiramo dovolj ne samo Evropska unija, ampak tudi mi kot parlament. Vedeti moramo namreč, da večino tega denarja, ki so ga ukradli Ukrajini, zdaj skrivajo v eh, Evropi. Tako da mislim, da je prav, da sodelujemo s civilno družbo v Ukrajini, zato da eh, se prvo kot prvo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 Istanbulsko konvencijo, ampak to ni dokument, okoli katerega, okoli katerega bi se vse države članice Evropske unije strinjale. Ko smo pristopili Evropske unije, smo dobili zagotovilo, da bodo evropske države lahko še eh, vedno ravnale suvereno ali ne. Ampak Istanbulska konvencija nam bila usiljena in tu gre zdaj za usiljevanje ene same politične opcije vsem ostalim. To ni evropski dokument in zato pozivam vse države, da mm, umaknejo podporo te konvencije, zato ne omenja v teh sporozumih z Ukrajino. Poljska ima pravico do tega. Hvala. Hvala, ne vidim nikogar več, eh, ki bi želel besedo. Tako da dajem besedo gospodu Galeči, da zaključi to razpravo. Uh, uh, Najlepša hvala vsem kolegom za komentarje. Za večino državljanov Ukrajine so, najpomemb, so, na, so najpomembnejši njihovi življenjski pogoji. Zato mislim, da bomo na primeren način omenili to tudi v a, poročilju. Prav tako pa bomo omenili boj proti korupciji na vseh ravneh. Mi skupaj z državljani in tistimi pravimi reformističnimi silami bomo delali v to smer. Potem pa je tu še vprašanje iz trijave sredstev, tudi to je zelo pomembno, saj je treba poskrbeti, da se ta sredstva vrne državljanom in nacionalnemu proračunu. Kar zadeva vprašanje manjšin, o tem eh, smo se nadolgo pogovarjali na eh, sestanku, na medparlamentarnem sestanku mislim, da je bil ta sestanek eh, namenoma organiziran, kjer je bil, ravno zaradi te teme. Se bomo naslednji teden že enkrat pogovorili o vaših amadmajih in eh, videli, kako daleč pridemo. Imeli pa bomo še, ne, še en sestanek poročevalcev v senci, da bomo tudi tam videli, kakšna je temperatura. Pa tako pa bomo vključili izmenjavo pisem gospe Harams in gospoda Osatija. Tudi to bo vključeno. Treba pa bo poskrbeti za to, da bo Ukrajina spoštovala mednarodne zaveze. V tem okviru se mora sprejemati tudi z njihova zakonodaja. Situacija pa ne bi smeli dramatizirati in mislim, da ne bi smeli preveč prominentno obravnavati stališč nekih uh, eh, marginalnih desničarskih skupin. To niso stališče ukrajinske vlade. V vsaki državi imamo ekstremistične skupine. Ni prav, da potencijala država odgovarja za mnenja uh, tovrstnih uh, organizacij. To tudi ni politika, ki jo izvajo tam ni vse, kar se omenja v Ukrajini zdaj relevantno tudi za nas, ekstremizem eh, nikjer ne vodi v nič dobrega, tako da mislim, da eh, moramo pač mi presuditi to zakonodajo pač v obliki, kot so sprejeli in sami presodimo, ali bodo s tem, s to zakonodajo uspeli spoštovati svoje mednarodne zaveze. Prav, najlepša hvala, gospod Galar. S tem smo tudi zaključili z razpravo o tej temi. Na AFET-u bomo o tem glasovali 12. novembra. S tem smo tudi zaključili z obravnavo točk na dnevnem redu. Izčrpali smo vse, vključno z, z nami, tako da se stanka konec.